liebe Kolleginnen und Kollegen, dann würde ich vorschlagen, dass wir unser, unsere Sitzung. Spoštovani kolegi in kolegice, nadaljujemo z našim zasedanjem. In sicer predn se lotimo točke 9 dnevnega reda, naj še sporočim, da kolega Kristensen snema, kamera je tamle na desni strani, tako da upam, da nimate nobenih pomislekov glede tega in da to lahko sprememo. Dobro. In punkt 9. E, potem se lotimo točke 9 na dnevnem redu. To je bila želja odbora, da organiziramo e, razpravo z Evropsko komisijo, z različnimi e, generalnimi direkcijami za kmetijstvo in razvoj podeželja, konkurenco in trgovino o dolgoročnih perspektivah za evropski sektor govejega mesa, torej govorili bomo o Merkosurju in trgovinskem sporazumu ZDA, se pravi, eh, več kot to bomo obravnavali in sicer eh, obravnavali bomo Evropski sektor govejega mesa, tu imamo Pola Sisarja, eh, upam, da sem to kolikor toliko dobro izgovoril, potem On je direktor za temeljne industrije Eh, in kmetijstvo iz DG Komp, eh, potem pa Michael Scannell, eh, ki je VD namestnika generalnega direktorja v DG Agri in potem Falvio Kotorini, ki je vodja enote za kmetijstvo, ribištvo, zdravje in fitofarmacevtske zadeve, biotehnologija pri DG Agri trade. Uh, torej upam, uh, da boste skupaj govorili uh, uh, 20 minut, da se boste dogovorili, uh, koliko bo kdo govoril. In prvi je uh, Paul Cesar, uh, ki je iz DG Comp. Ali pa morda gospod Skenel. No, sami se boste dogovorili, kdo bo prvi spregovoril. Vsi skupaj uh, maksimalno 20 minut. Uh, Hvala, gospod predsedniku. Z veseljem bom predstavil razvoj situacije na področju trga proizvodov iz govejega mesa. Vendar pa samo teh proizvodov ne moremo obravnavati izolirano, ampak je to treba obravnavati v kontekstu trga živalskih proizvodov na splošno. Kot veste, so trgi volatilni in lahko pride do motenj na trgu. Glavni cilj komisije je, da se zagotavlja stabilnost in da ščitimo naše kmete, zlasti, da ne bi prišlo do prekinitev zaradi nestabilnosti na trgu. Če pogledamo na splošno trg z živalskimi proizvodi, je situacija lahko zelo različna. Naprimer, sektor svinskega mesa je zelo uspešen, zlasti tudi zaradi situacije v zvezi z afriško prešičjo kugo na kitajskem, kajti to je vzpodbudilo veliko povpraševanje po proizvodih iz, od, iz mesa te živali. Perutninski sektor tudi dobro se dobro drži perutninsko meso, zaradi, ima pač, eh, vedno večje povpraševanje in hkrati tukaj tudi ni učinkov prašičje oziroma tukaj vidimo tudi učinke afriške prašičje kuge, zato ker azijski trgi prehajajo na perutninsko meso. Potem meso koz in ovc. Eh, ta sektor je precej stabilen. No, zdaj pa prehajamo na sektor govejega mesa. Tukaj pa se situacija precej spremeni. Kajti trenutna situacija v sektorju govejega mesa je lahko zaskrbljujoča, zelo zaskrbljujoča. Cene so nizke, sektor se sooča s številnimi izzivi, od zmanjšanja povpraševanja po teh proizvodih do sprememb v vzorcih potrošnje in do sprememb v trgovinskih vzorcih. In v tem sektorju je veliko majhnih podjetij ali majhnih kmetij in tudi to prispeva k problemom. No, zdaj pa, če pogledamo razvoje cen. Če pogledamo reprezentativne cene v zadnjih dvanajstih mesecih so padle cene za skoraj štiri odstotke. In to skriva sicer velike razlike na ravni držav članic. Naprimer, država članica, kjer so cene najbolj padle, je Poljska tam so cene padle za skoraj 9 odstotkov, potem Švedska 7 odstotni padec, potem Nemčija 6,6 odstotkov, potem pa imamo skupino držav Irska, Združeno kraljestvo in Danska, kjer so cene padle za od 5,5 do 6 odstotkov. In če zdaj govorimo o trendih, manjše države članice, zlasti Romunija, Belgija in Francije, so zaznale manjše povečanje cene, ampak to je povezano z vsemi tremi sektorji. Ampak kakorkoli, treba je vedno izbrati najbolj reprezentativen sektor. Kaj pa so dejavniki, ki so vplivali na tak razvoj dogajanja na trgu? Prva stvar, ki jo moramo obravnavati, so izvozi. Pri izvozu dobimo del odgovora. Izvoz se je zmanjšal za 4,4 odstotka v zadnjem mesecu, če to primerjamo s primernim mesecem lansko leto. Zelo se je zmanjšal uvo, izvoz živega goveda v Turčijo, ki je pomemben trg. Potem pa je prišlo tudi do nekoliko manjšega paca izvoza sveže govedine. Potem sedanjih težav na trgu ni mogoče pris, um, oziroma potem je tukaj še povečan uvoz, ampak ni kriv za vse. In če stvari pogledamo bolj globalno, EU je majhen igralec na globalnem trgu govejega mesa in proizvodov iz govedine. Če pogledamo statistike v zvezi s trgovino, vključno z uvozom, naš uvoz predstavlja majhen delež uvoza, naprimer ZDA ali Kitajske. To ni tako zelo, pomembno, ampak je pa vseeno pomembno zato, da stvari vidimo nekoliko širše. Precejšen trgovinski presežek imamo tudi v glavnih sektorjih mesa in tukaj lahko pogledamo tudi sektor govejega mesa v okviru vseh trgov mesnih proizvodov. Imamo naprimer presežek 5 milijard za prašičje meso ter veliko presežka tudi pri, naprimer, živih živalih. In vsi ti sektorji posredno ali neposredno vplivajo tudi na sektor govejega mesa. In tukaj bi rad, če to povzamem, samo povdaril, da je sektor govejega mesa neto ima neto koristi od situacije na trgu. No, če pogledamo potem naslednje dejavnike, gre za potrošnjo. Potrošnja stagnira in sprememb in doživlja velike spremembe. V zadnjih letih, v zadnjih desetih letih se je potrošnja oziroma uživanje govejega mesa zmanjšalo za 4,5 odstotkov. To se ne zdi tako zelo veliko. Ampak kakšna je pa podobna številka za perutnino? Tam se je potrošnja v istem obdobju povečala za 22,5 odstotka. Evropejci zdaj pojejo trikrat več perutninskega mesa kot govejega mesa. Zaradi vprašanj povezanih s podnebnimi spremembami in z, podobn, in z novim načinom prehranjevanja so tendence take, da na napovedi za sektor govejega mesa niso ravno najboljše, ni pa treba biti zelo pesimističen. Potrošnja govejega mesa na globalni ravni naj bi se namreč povečala. Zaenkrat pa pojav novih alternativnih vrst hrane, ki lahko nadomestijo meso, še ne vpliva zelo na trg. Potem na situacijo na trgu vpliva tudi brexit in vse povezano s funtom. Ne bom se spuščal v podrobnosti, sami pa se zavedate posledic. Združeno kraljestvo je posamezen največji trg za izvoze proizvodov iz govejega mesa v Evropski uniji. in z brexitom se bo situacija za ostalih 27 držav destabilizirala. Potem z brexitom je povezan tudi, povezana tudi padec vrednosti funta. In ponavadi so velike odločitve v zvezi z brexitom vedno imele velik vpliv tudi na sektor govejega mesa. Potencialni oziroma možni brexit brez dogovora bi lahko povzročil uvedbo tarif na uvoz v Evropsko unijo iz Združenega kraljestva in to naprimer je bil dejavnik, ki je zelo slabo vplival na trg. To velja tudi za Irsko, ki je zgodovinsko tesno povezana z britanskim trgom govejega mesa. Struktura industrije govejega mesa v Evropski uniji je tudi zelo pomemben dejavnik. Proizvodnja govedine se zelo opira na majhne kmetije, ki imajo približno 43 enot živine, od 87 na nizozemskem do 4 v Romuniji. In to je precejšen izziv za preživetje posameznih kmetij, kajti kmetije kajti, eh, govedoreja je zelo pomemben vir dohodka. Komisija je oktobra dva tisoč osemnajst objavila poročilo o preiskavi evropskih konkurenčnih pravil v živilskopredelovalnem sektorju. Dokumenti so bili poslani parlamentu in svetu in že sami veliko povejo. Šest preiskav se je osredotočalo na sektor mesa in od vseh preiskav je prišlo v eni tretjini primerov do odločb z finančnimi kaznimi. V teh okoliščinah bi zdaj lahko omenil štiri širše strategije neposredna plačila v stebru ena. Ta zagotavljajo temeljno raven pomoči za zadevne kmete. To morajo dopolniti tudi prihodki iz trga, vendar pa pomen tega ne sme biti spregledan. Potem drugi dejavnik, prostovoljna vezana podpora, kot pove ime, je to prostovoljno. Ampak v praksi to uporabljajo številne države članice, zato da podpirajo zlasti proizvajalce govedine. Sektor govejega mesa predstavlja 40 odstotkov vsega, vse uporabe prostovoljne vezane podpore. V poprečju gre proizvajalcem govedine približno 1,7 milijarde. Potem Podpora iz drugega stebla, stebra prispeva k podpori za scheme kakovosti, za vstopanje na nove trge, za nove naložbe, za, nova, za nove obrate, podpira skupine proizvajalce ter ukrepe za blaginjo živali. In potem specifični ukrepi v podporo trgu. Imeli smo ukrep za Irsko, 50 milijonov, ki je bil na voljo 35 milijonov tisoč govedorejcem na Irskem. Nekatere države članice so temu nasprotovale, vendar pa je treba povdariti, da čeprav je bila Irska ciljana država članica, so imele korist tudi druge države članice, kajti na stotine ton irske govedine, ki ne bi prišla v Združeno kraljestvo, bi se znašlo na trgih Evropske unije, zato menimo, da je to koristilo tudi vsem drugim državam članicam. In še na zadnje. Govedina je občutljiva tema oziroma goveje meso je občutljiva tema v trgovinskih pogajanjih. Na globalni ravni je Evropska unija majhen akter, kar se tiče te trgovine in pri naših trgovinskih pogajanjih ustrajamo, da je to občutljiv proizvod in se zato zelo trudimo zaščititi interese naših kmetov. Zdaj pa še razvoj v prihodnosti. Naj se vrnim k situaciji afriške prašiče kuge na kitajskem tam je to povzročilo velik deficit pri mesu. Na Kitajskem proizvedajo toliko kot v ZDA in v Braziliji. In hkrati zdaj to prinaša priložnosti za uvoz alternativnih virov beljakovin, vključno z govedino. In tukaj vidimo nekaj priložnosti in v zadnjih mesecih in tednih smo videli tudi nekaj napredka, kajti odprl se je dostop na trge za nekatere države članice. Potem v zvezi z Azijo. Zagotovili smo zanesljiv dostop na trg na Južno Korejo. Potem pa še ZDA. Irska je bila zelo uspešna, dobila je dovoljenje za izvoz sveže govedine in predelane govedine v ZDA. Seveda pa ne smemo pozabiti na lastne trge. Res je, da napovedi glede prihodne potrošnje govejega mesa v EU niso morda najbolj rožnate, ampak razlike med državami članicami so zelo velike. Naprimer, v nekaterih državah eh, je potrošnja desetkrat višja kot naprimer na polskem ali na mačarskem. Pričakujemo lahko tudi posreden vpliv na cene prašičjega mesa zaradi afriške prašičje kuge na Kitajskem. Nasplošno moramo zagotavljati, da naši potrošniki ne bodo pozabili na vrednost, ki jo ima govedina. Govedina je zelo kakovosten in zelo hranljiv prehranski proizvod. Najlepša hvala, zdaj pa predajam besedo kolegom, ki bodo spregovorili o konkurenci in Flavijo, ki bo spregovoril o trgovinskih vidikih. Much, hvala, Michael. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci, v veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj in da lahko predstavim stališča o konkurenčni politiki v kmetijskem sektorju. Saj veste, komisija eh, namenja veliko pozornost sektorju govejega mesa v Evropski uniji. Sledimo zadnjim dogajanjem, smo v rednih stikih tudi z nacionalnim konkurenčnim organom na Irskem in Odprti smo za vse razprave in za to, da bi dobili kakršnekoli elemente ali dokaze o tem, kako bi izboljšali situacijo kmetov in ta cilj imamo skupaj z vami. Strinjamo se z irskim konkurenčnim organom, ki pravi, da ne sme prihajati do določanja cel na nobeni stopnji prehranske verige in to velja tako za predelovanje govejega mesa kot za kmete. Vendar, vendar, evropska zakonodaja dovoljuje, da posamezni kmetje se lahko združijo v organizacije proizvajalcev in te organizacije proizvajalcev pa lahko skupaj določijo svoje cene. Torej, kmetje imajo možnost, da kolektivno določajo cene. Nekaj zahtev je, ki jih določa evropska zakonodaja. Ena in skoraj najpomembnejša je, da skupaj določene cene not what the farmers on the side may sell. Veljajo za proizvode, ki jih organizacija proizvajalcev sama prodaja. Organizacija proizvajalcev mora opravljati še eno drugo kolektivno dejavnost v korist kmetov in to mora biti samostojna dejavnost. To je drugi pomemben pogoj. To je lahko nabava, distribucija, pakiranje, označevanje, promocija, preverjanje kakovosti in tako naprej. Verjetno že veste, da na Irskem sta bili prvi dve organizaciji priznani septembra in oktobra. Kot veste, ni omejitev za velikost organizacij proizvajalcev kmet se lahko tudi učlani v eno ali več takih organizacij. In torej evropska zakonodaja omogoča kmetom, da skupaj določajo cene in na tak način se lahko soočajo z veliko močjo predelovalcev mesa. Te organizacije so zelo pomemben način, kako lahko kmetje nadaljujejo svoje delo in dejstvo je, da tukaj v komisiji nismo zaprti v svoje pisarne. Kolega je spregovoril o študiji, ki jo je komisija objavila sredi leta 2018. Poglobljena študija o organizacijah prevajal, proizvajalcev je pokazala, da ne glede na to, a je OP priznana ali formalna, da ne le, da določajo cene, ampak da izvajajo tudi druge dejavnosti, s katerimi izboljšujejo učinkovitost. Naprimer, ta študija, ki je pokrivala sektor govejega mesa, je pokazala, da je več kot 90 organizacij imelo skupne trgovske ali prodajne dejavnosti, približno dve tretjini NPO-jev je, je navedlo, da izvajajo tudi druge dejavnosti za zniževanje stroškov in večjo učinkovitost. Naprimer, te dejavnosti so nadzor kontrole, naročanje in distribucija. Potem en, 92 organizacij izva, odstotkov organizacij izvaja vsaj eno dejavnost več, kot je zakonsko potrebno. Zelo veliko jih izvaja več kot tri take dejavnosti. S pomočjo takih podrobnih organizacij, eh, študij lahko pripravimo zelo podrobne nasvete. Taka organizacija, take organizacije izboljšujejo stabilnost trgov, zagotavlja pravičen, pravično raven življenja in izboljšuje dostop do trga. Zato vse pozivam, da grejo do svojih na teren in povejo kmetom, naj se združujajo v organizacije proizvajalcev. Na tak način lahko namreč sodelujajo in dosežejo stvari, ne da bi kršili konkurenčno zakonodajo. Na tak način si kmetje lahko sami pomagajo. Pri tem bom zaključil potem pa bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanja. Najlepša hvala. Ampak pot, potem, preden bom odgovoril na vaše vprašanja, bomo slišali še intervencijo kolega. Uh, hvala. Spregovoril bom o tem, zakaj je govedina občutljiv proizvod v trgovinski politiki. Sektor pozna nekaj strukturnih slabosti in to je odvisno tudi od tega, kakšna je trgovinska politika pri trgovinskih pogajanjih. Seveda to je drugače in uh, ni povezano samo s pogajanji, vendar tukaj mislimo, da je pomembno, da se osredotočimo na posebnosti govejega mesa. To je res občutljiv proizvod v vseh pogajanjih z našimi konkurenčnimi dobavitelji govejega mesa in to se kaže tako vsebini kot v samem procesu pogajanj. Kajti najbolj občutljivi proizvodi so pogosto izključeni iz zgodnjih ponudb in popuščanje dosežemo ponavadi še le proti koncu pogajanj popuščanja oziroma ja, popuščanja, ki jih dosežemo, so ponavadi utemeljena z podrobnimi analizami ocene učinka na trg. Tako lahko mi kot EU dosežemo dostope na trge, hkrati je to pomembno za naše partnerje, mi pa obenem ščitimo interese kmetov v Evropski uniji. To izjemno obravnavanje govejega mesa velja za vse, vsa pogajanja. Naprimer, v CETI smo imeli za to za manj kot 20 tisoč ton v, v določenem letu. Potem, naprimer, v letu 2019 smo imeli približno 600 tisoč ton za Kanado in ni znakov, da bo Kanada lahko uporabila več kot samo majhen delež kvote, zato ker je za njihove proizvajalce pač predrago, da imajo posebno vrsto proizvodnjo, proizvodnje govejega mesa eh, prosto hormonov. To je v bistvu zahteva, ki je ne morejo izpolniti. Potem Mercosur, to je veliko vprašanje, eh, veliko vprašanj, si postavljate v zvezi s tem in z državami Mekrosurja smo se dogovorili o 99 tisoč tonah v petih letih v šestih enakih korakih. To je treba videti v kontekstu tega, da Mercosur že izvozi v EU približno 200 tisoč ton na let. Od 50 do 60 tisoč ton od te količine se uvozi v EU zunaj kvote. In prvi učinek na kvoto bo, da je, da bo del tega preusmerjenega v teh devetindevetdeset tisoč ton, torej celoten ta delež ne bo vplival na trg. Percent devoted to fresh, which is the most uh, uh, uh, sensitive because it's the high. Potem. Sveže meso, to je najbolj občutljivo in tudi najdražji del mesa in potem 45 odstotkov manj občutljivega mesa je bilo dodeljenega z mrznjenim proizvodom. Vendar je tudi tukaj treba videti kontekst evropske potrošnje in proizvodnje. Mi imamo približno 8 milijonov ton leta 2018, torej te tarifne kvote predstavljajo nekaj več kot en odstotek evropske potrošnje. Poleg tega, če koga skrbi morebiten učinek, imeli bomo bilateralno klauzulo o varovalku v, primi, v primeru, če bi uvozi narasli ali če bi obstajala kakšna grožnja ali če bi prišlo do velike, velikega posega v trg. Torej, ta proizvod res obravnavamo kot občutljiv proizvod in glede na vse zaveze, ki smo jih sprejeli, mislim, da lahko trg absorbira oziroma sprejme te količine. Po drugi strani, res je govedina občutljiv proizvod za določene partnerje, ampak tudi evropski izvoz ima pri tem pomembno vlogo in prepričani smo, da bo imel v prihodnosti še pomembnejšo. Evropska unija ima trgovinski presežek v proj, go, z govejimi proizvodi, približno petsto tisoč ton približno 160 tisoč ton na leto. Če upoštevamo še žive živali, je presežek 400 tisoč ton. Torej, izvoz je za nas tudi zelo pomemben in tukaj trgovinski sporazumi igrajo pomembno vlogo. Imamo preferencialne trgovinske partnerice države, to so naprimer Turčija, Bosnija, Izrael, Švica in druge. To so preferencialne države. iz katerih izvozniki imajo preference, preferencijale oziroma uživajo naše preferencijale. Dejstvo pa je, da je evropska govedina na tujih trgih zelo cenjena. Prihodnost izvozov. Ko bo začel dogovor z Vietnamom začel veljati, bo izvoz popolnoma liberaliziran v treh letih in ta trg je zelo obetavan. Potem dogovor z Japonsko je tudi dosežen, vzpostavljen pa bo tudi sistem tarifnih kvot potem. Vse tržne napovedi, oprostite, pravi predsednik, ali lahko prosim zaključite. Sem dobil 20 minut, minut ali sem presegel 20 minut? Um, so there is a, a very favorable development on the food export demand uh, in. Povpraševanje kaže dobre razvojne trende hkrati pa tudi izvoz v druge države, zlasti v države v razvoju, je zelo obetaven in pomemben. Da bi lahko izkoristili te izvozne priložnosti, kot sem že povedal, zlasti za Kitajsko, ki je skupaj s Hongkongom najpomembnejši izvozni trg za govedino, moramo dobro izkoristiti te priložnosti trge in premostiti ovire SPS, s katerimi se še vedno soočamo. S Kitajsko si želimo doseči, da bi odprli ta trg tudi še za sedem novih držav članic, zato da bi zaprli proteinsko vrsel zaradi afriške prašičje kuge in da bomo lahko izvažali goveje meso na te trge. Hvala. Ja, dank, Najlepša hvala trem predstavnikom eh, Evropske komisije za predstavitev. Ugotavljam, da so eh, kolegice in kolegi dosti bolj disciplinirani kot komisija pri spoštovanju uh, Eh, časa. Sedaj pa vprašanja. Nekaj prijav že imam. Sekretarjat eh, beleži vse prijave, najprej kolegica McGuinness. Beseda je vaša, prosim. Thank you. I don't know what did... Mislim, da je gospa Sander pred mano, ker mora na naslednji sestanek. Jaz bom zame boril, če govorim za njo. Eh, hvala lepa. Rada bi dejansko zastavila nekaj vprašanj Evropske komisiji. Eh, veriga govejega mesa je ključnega pomena za naše kmetijstvo. Eh, posod je ta sektor v težavah, je občutljiv. In mi smo ugotovili nekaj možnosti za strateški pristop, s katerim bomo bolje razvijali ta sektor. Zaradi SKP-ja eh, v letu 2013 in eh, revizije v letu 2018 imamo nekaj instrumentov za organizacijo, za Eh, pogodbe, za kolektivna pogajanja, upravljanje tveganja. In moje vprašanje je, kako daleč smo pri izvajanju teh instrumentov za eh, verigo govejega mesa in ali bomo dobili druge instrumente, dodatne, naprimer za dajanje finančne pomoči. Mi imamo operativne načrte, imamo ekorežime. Kako bomo te instrumente bolje prilagodili izzivom prihodnosti? Opravičujem se, ker ne bom mogla poslušati odgovora, vendar kolegi mi bodo to prenesli. Hvala, sedaj pa kolegica McGuinness. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala komisiji za informacije. Rada bi zastavila vprašanje vsem trem. Najprej DG Komp. Ali vi lahko rečete, da v mesto predelovalni eh, industriji ni eh, praks, ki škodujejo konkurenci? Ali naprimer, če vse eh, predelovalne industrije ponujajo isto ceno, ali to nekaj pove o konkurenčnosti, konkurenci? Naslednje vprašanje za Majkla eh, Skenela. Niste rekli nič o porazdelitvi eh, neposrednih plačil, kakšni so učinki. Eh, lahko bi eh, povedali nekaj več o uvozu iz Južne Amerike. Eh, mislim, da dobimo veliko stejkov in to dvojno vpliva na eh, trg. Ali to lahko komentirate? Hvala, kolegica Aguilar. Očitno je, in o tem smo že govorili, da bo eh, sektor govejega mesa pod najmočnejšim učinkom brexita. Eh, eh, lahko bo prihajalo do uvoza slabše ga mesa. Evropski kmetje zaradi uvozov že sedaj morajo prodajati pod proizvodno ceno. 150 tisoč družin v Španiji živi od sektorja govejega mesa. SKP eh, prinaša veliko birokracije v tem sektorju in zaradi tega eh, okoljske organizacije in druge blatijo eh, mesni sektor. Potrebujemo več podpore institucij potrebujemo eh, tudi boljše označbe eh, porekla. Evropska komisija mora upoštevati tudi nove trende pri uživanju mesa in Evropsko komisijo pozivam naj še enkrat razmisli o trgovinskih sporazumih z Novo Zelandijo, ker to vpliva tudi na naš sektor. Hvala, kolegica Kalen, kolega Kalinovski. Eh, hvala lepa dvoje vprašanje imam. Prvič, kakšne nevarnosti prinaša Green Deal za sektor govejega mesa? Drugič, eh, na polskem so cene padle in sicer na dramatičen način. Omejitev prodaje govejega mesa v Turčijo je situacijo še poslabšala. V letu 2018 je Poljska eh, izvažala 33 tisoč ton svežega govejega mesa v Turčijo in to je precejšen del vseh uvozov iz Evropske unije. Augusta so cene še padle, trg eh, se je pokvaril, kljub samo pa Evropska komisija ni pripravila nobenega svežnja. Eh, ki bi ga lahko naprimer eh, uporabili. In naši pridelovalci pravijo, da eh, nimamo enake obravnave med vsemi državami. Hvala, kolega Alimov. Fragmentiran. Francija, Germanija, Ispanija, Objedinjeno kraljestvo, Irlandija so lideri v proizvodstvu goveždo meso. Hvala lepa. Eh, torej, sektor govejega mesa je zelo fragmentiran v Evropi. Francija, Nemčija, Španija in Združeno kraljestvo eh, so tisti, ki prednjačijo eh, pri proizvodnji govejega mesa. Vzhodnoevropske države krijejo svoje potrebe predvsem z uvozi kmetje eh, zaslužijo zelo malo in zaradi tega je tudi zelo pomembno, da eh, pomagamo kmetom. Zlasti MSP-ji potrebujejo eh, podporo. Če ne damo kmetom dostopa do teh podpor, bo to negativno vplivalo na razvoj podeželja. Moje vprašanje je torej, kaj namerava storiti komisija za to, da lahko preživi ta sektor? Do sedaj smo imeli pa vezane pomoči in nacionalne pomoči. Danke vielmals. Ja, jetzt haben wir heute schon gehört, ähm, der Gospa, äh, Schmidbauer. Ja, slišali smo, skrbi nas eh, ta sektor. Tu imamo minus 4,5 odstotkov v zadnjih letih. Brexit, Mercosur. Eh, po dnebje vpliva seveda tudi na krmo v tem sektorju. In eh, tu smo pred velikimi izzivi, tudi zaradi zmanjšanja uživanja govejega mesa mi imamo eh, poročilo o učinku eh, sporazuma z Merkosurjem, eh, vendar tu niso izhajali iz dejanskih podatkov, niso razlikovali, nam, razlikovali med kakovostjo uvozenega meža, med kategorijami. Eh, ocena izhaja iz dveh teoretičnih eh, scenarijev. Zakaj študija ne temelji na sedanjem rezultatu pogajanja? Zakaj to ni izhodišče za to, da zaključijo to eh, študijo? Že večkrat sem opozorila to študijo, ki je specifična za različne države. Še enkrat opozarjam na to, Eh, in ta milijarda evrov, no, lepo in prav, samo to je kapljica na vroč kamen. Hvala, kolegica Katajnen. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi komisiji. Jasno je, da igra globalizacija če dalje večjo vlogo na živilskem trgu in mi se moramo zanašati na to, da so živila dobre kakovosti. Eh, kjerkoli kupujemo. Eh, torej, eh, verige morajo biti transparentne v Evropi. Mi moramo imeti strnjene verige. Potrebujemo jasen dostop do informacij. Sprašujem komisijo, kako lahko v prihodnih trgovinskih sporazumih poskrbimo za to, da bodo pogoji uvoženega mesa isti, kot veljajo za pridelavo evropskega mesa? Ali je sporazum z Merkosurjem ustrezen? Ali ste pripravljeni uvesti tudi strožja pravila o poreklu, ki jih bodo uporabljali tudi trgovinski partnerji? Hvala lepa, kolega Deserl. Hvala lepa, gospod predsednik. Razlog, zakaj je rejski sektor v težavah je naslednji. V zadnjih letih so namreč veliko investirali v izboljšanje proizvodnje, v dobrobit živali, v ekološke ukrepe, okoljske ukrepe. In ta sektor sedaj konkurira eh, z državami, kjer pogoji proizvodnje niso eh, identični, naprimer eh, Mercosur, število živali na površino je drugačno, eh, ne ustreza, eh, z, ne ustreza našim pravilom. Kako bomo mi upoštevali dobrobit živali pri trgovinskih pogajanjih? ob uh, tonaži, ob količini uh, uvoženega mesa nas mora skrbeti tudi kakovost. To zahtevajo tudi potrošniki. Kolegin Riči. Kolegica Riči. Thank you. Um, thank you, Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj stvari je že povedanih o ceni govedine. Prišlo je do napetosti med kmeti in preostankom verige. To je tudi posledica pomankanja eh, preglednosti na trgu govejega mesa. Zaradi vsega tega eh, se določena vrednost jemlje z eh, trga, ali bo komisija poskrbela eh, za to, da eh, bodo kmetje dobili ustrezen delež dodane vrednosti in ali bo priznala, da se to sedaj ne dogaja. Mi smo še govorili o uvozih, ki znižujejo ceno. Moje vprašanje je naslednje. Ali komisija eh, ve, da eh, Združeno kraljestvo ne more eh, zagotavljati istih standardov, če se bo uvažalo eh, meso, ki ne spoštuje evropskih standardov. Hvala lepa, kolega David. Hvala lepa. Nekatera moja vprašanja so zastavili že drugi nekaj bi vprašal o češki. E, domača proizvodnja se je zmanjšala za 50 odstotkov v preteklosti. E, e, govedina je drag proizvod. Veliko smo izvažali, sedaj bo pa prišlo do prepovedi prevozov eh, žive eh, živali na dolge razdalje, kako bomo kompenzirali vse te izgube? Kolegica Pirer, eh, hvala lepa. Mnoga vprašanja so že zastavljena. Imam pa vprašanje glede resolucije v zvezi s Turčijo. Tu so predvidene tudi sankcije in sankcije se nanašajo na izvoze iz Turčije v EU. Te izvoze bi omejili. Kaj se bo pa zgodilo, če se zgodi obratno? Tu gre za goveje meso. Kaj, če tega mesa ne moremo več izvažati v Turčijo? Kako bi to učinkovalo? Ali obstajajo kakšni ukrepi za izravnava? Hvala lepa, kolega Le Breton. Hvala lepa, gospod predsednik. Govedina je občutljiv proizvod, to je res. V Franciji smo izgubili en milijon glav živine v treh letih, torej je treba najti rešitve. Nisem jih slišal. Ne smemo obžalovati majhnosti eh, kmetij. Eh, treba je imeti eh, podpore za modernizacijo malih kmetij. Eh, mi se moramo eh, pri pogajanjih z drugimi državami osredotočiti tudi na posledice uvoza. Tu govorimo o Mercosurju, o ZDA ali ne bi bilo pametno, da tretjim državam eh, določamo kontingente za govedino? Eh, hvala, kolega Fleming. Hvala lepa za to zanimivo razpravo. Eh, pozdravljam skupino proizvajalcev govejega mesa iz Golveja, ki so prišli prav na ta sestanek. uredba, ki je bila sprejeta, da eh, omogoči 15 milijonov evrov eh, nadomestil za Irsko, kompenzacijskih plačil za Irsko, eh, naj bi torej zaščitila kmete Irsko. Eh, zagotavljala podnebno, okoljsko vzdržnost in tako naprej. Mene sedaj zanima, ali se to res dogaja. Rad bi izrazil skrbi tudi kmetovalcev. Bojim se, da eh, vseh opcij ne bodo izkoristili, da se bodo usmerjali samo v zmanjšanje proizvodnje, zato da bi dosegli vse okoljske cilje in podobno. Zanima me, ali to res. Eh, Brandon Gleeson je eh, povedal na irskem, eh, da je edina razpoložljiva opcija zmanjšanje proizvodnje. Razložil sem vam, da to za nas ni opcija. Ali se tega zavedate? Eh, zakaj naj bi najbolj eh, trajnostni, eh, vzdržni proizvajalci na Irskem bili prisiljeni k zmanjšanju proizvodnje, zakaj naj bi uvažali iz države, kjer sekajo deževni gost. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Kuzmuk. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem za to predavanje treh eh, generalnih eh, direktoratov. Dali ste optimističen pogled nad eh, situacijo na trgu govejega mesa, vendar cene v EU in v nekaterih državah, naprimer na polskem, kažejo povsem drugačno sliko. In v tem kontekstu želim zastaviti naslednje vprašanje. Kako se bo spremenil položaj po podpis, po podpisu sporazuma z Merkosurjem. Sedem se eh, odstotkov uvoza iz teh držav bo močno vplivalo na situacijo. Kaj, če bo uh, uvoz uh, rasel? ali se bo eh, spremenil oziroma poslabšal položaj pri nas? Kaj pravite o tem? Hvala, kolega Buda. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa tudi strokovnjakom za to predstavitev. Mi smo razumeli, kaj morajo početi kmetje. Morajo se organizirati. Vi eh, razumete, te eh, menda, kaj se dogaja eh, v resničnosti, vendar to, kar ste povedali, kaže nasprotno. Eh, cena enega kilograma govedine v Romuniji je 1,5 evra. Vzreja pa stane 2 evra na kilogram. Na ta način bo reja izginila. Mi ne bomo mogli več proizvajati govejega eh, mesa, ker bodo pač kmetje odnehali. Ali ste ocenili posledice? Eh, vseh ukrepov ali boste dali možnost pridelovalcev. E, torej naši kmetje propadajo in mi moramo uvažati goveje meso, ki pa ni neoporečne kakovosti. Torej, mi potrebujemo tudi mehanizme nadzora eh, za meso iz Mercosurja. Kolega Rope, presenečen sem bil, ko sem slišal od komisije, da je prašičja kuga na kitajskem vplivala na govedino. To ne drži. Če država ne more eh, dovolj eh, eh proizvesti eh, svinjine, potem to lahko kvečemo poviša eh, porabo govejega mesa. Mi smo imeli prašičjo kugo tudi v Evropi, naprimer na Polskem, v Balskih državah, sedaj v osmih državah Evropske unije. Kakšen učinek bo prašičja kuga imela za EU? Kako bo to vplivalo na našo industrijo govejega mesa v naslednjih petih letih, naprimer? V balskih državah proizvajamo samo polovico uh, uh, svinjine, ki jo pojemo, drugo polovico moramo uvažati. Morda bi morali študirati učinek prašičje kuge na eh, goveji sektor v EU in sicer v naslednjih petih letih. Ali se je storilo dovolj za reševanje tega problema? Hvala. Kolega Guerrero, hvala lepa, gospod predsednik. Zelo pomembno je, da govorimo o izvozu. Treba je govoriti o učinkih in zaradi tega bi rad vprašal naslednje. Ali ste ocenili učinke povečanja izvoza tam, kjer je prišlo do večje porabe, naprimer na kitajskem? Kakšni so učinki? Ne zgolj v Evropi, temveč tudi globalno. kako vpliva to na evropsko gospodarstvo. Potem eh, izvoz živih eh, živali, kako je možno izboljšati njihov položaj, kako lahko te izvoze omejimo, zlasti, ko gre za države, kot so Turčija in Izrael. Hvala lepa, kolega Jürgen. Hvala lepa, gospod predsednik. Predstavnik eh, komisije je navedel eh, razloge za sedanjo situacijo na govejem sektorju, se pravi drugi stebr, pomoči, eh, prostotrgovinski sporazumi, vendar treba je povedati še naslednje. Nizke cene na polskem so posledica izkrivljene konkurence na evropskem trgu. Poljska ima eh, nižja eh, neposredna plačila, ne zgolj Poljska, temveč tudi druge države, 80 odstotkov v poprečju. Ali komisija analizira kakšni so učinki neenakih neposrednih plačil na cene v posameznih državah članicah in ali ne bi morali za to pripraviti posebne eh, spodbujevalne programe prav kot posledico izkrivljanja konkurence. Hvala lepa, kolegica Mortler. Eh, hvala lepa. Dve vprašanji kako velik je delež mesnih odpadkov v Evropi, ki jih je drugod porabljal kot delikateso ali kaj drugega. Drugič, pogledajmo še naprej v prihodnost. Trg in konkurenca oziroma uživanje. Kakšna je vloga, kakšni so učinki um, proizvodnje laboratorijskega oziroma umetnega mesa na trg? ta trg in kakšen je tu časovni horizont? Ali je to že pripravljeno ali pa samo govorimo o tem? Hvala lepa, kolegica Vinar. Hvala lepa, gospod predsednik. Hotela sem nekoliko povzeti, ali sem pravilno razumela, eh, da so Eh, vzroki za padec cen, prevelika proizvodnja, netransparentnost eh, in eh, neenaka kakovost. Naši kmetje morajo proizvajati pod ceno, zato da bi bili kos mednarodni konkurenci, saj se proizvaja tam, kjer je najceneje. Ali nismo danes do povdan slišali o veliki študiji, kjer bodo mali kmetje še naprej eh, pod pritiskom, problemi bodo še večji, naprimer glede trajnosti virov, živilske eh, krme, ehm, pomislimo še na erozijo tal, uporabo antibiotikov. Zato je moje vprašanje, eh, ali res hočete delati reklamo za še več govejega mesa? Ali je to naša rešitev namesto transformacije sektorja, da gremo v regionalnost, v male kmetije? Ali je to vaša rešitev še več eh, govejega mesa? Hvala lepa. Sedaj smo na koncu vprašanj. Ne vidim eh, nikogar, ki bi prosil za besedo in zaradi eh, tega bi spet prosil komisijo, da si ustrezno razdeli eh, odgovore. Uh, you, Hvala, predsednik. Veliko vprašanj je bilo postavljenih gospa Sonar, kolikor vidim, je odšla. Spraševala je o tem, zakaj ni več ukrepov v okviru uredbe Omnibus, da se ukrepi položaj kmetov. No, v Komagri smo se nedavno pogovarjali o tem. Seveda je to relevantno vprašanje in lahko le podarim, kako pomembno je da skupine proizvajalcev, države članice in kmete nasplošno čim bolje izkoristijo te določbe. No, nedavno smo imeli neko vlogo proizvajalcev olivnega olja v Španiji, da se izkoristi člen 209 in to je zelo dober korak. Eh, in upam, da bomo videli podobne določbe, podobne zahtevke tudi v prihodnje. No, potem eh, gospa Magines, ona je govorila o vplivu eh, neposrednih plačil na Irskem. Verjetno gre za vprašanje internih konverzij znotraj Irske same. No, bolje bi bilo, če se vprašanje naslovi na Irske oblasti, ne pa na komisijo. Tudi nas bi zanimal odgovor. Potem vprašanje sestave uvoza iz Južne Amerike. Govorili ste o zreskih, torej o tistih kosih, ki so više vrednosti. To vsekakor drži v povezavi s porazumom Merkosur, ampak naj še enkrat podarim, tega sem se že prej dotaknil na trgovino z živalskimi proizvodi, tudi z govedino je treba gledati široko, treba, ti, treba je gledati na celoten spektr proizvodov. Recimo, ko govorimo o trgovinskih organizacijah in izvoznikih, ko govorimo o kitajskem trgu, je dejstvo tako, da uh, piščančje meso tam ni dobre kakovosti. Na kitajskem recimo se uh, izraža tudi ogromno drobovine, recimo uh, jetrc. Uh, na kitajskem je to zelo cenjena roba. Pri nas pa ne. In tukaj bi lahko imeli predvsej dobička. Potem Trgovinski presežek prihrani za hišne ljubljenčke v znesku 2,7 milijarde. Torej, to so vse tisti deli, ki jih sicer ne bi potrošili, namesto tega zdaj lahko izkoristimo te bodi se odpadke ali kaj podobnega in lahko pripravimo izdelke, ki imajo konkurenčno prednost in ki se lahko uporabljajo na svetovni ravni. No, podobno je, ko govorimo o proizvajalcih svinine in pa učinku prepoved izvoza eh, na, v Rusijo. Recimo, naj omenim eh, svinsko mast, po kateri je popraševanje v Rusiji ogromno, v Evropi pa tega ne uporabljamo. Torej, v preteklosti je bilo zelo pomembno za proizvajalce svinine, da so imeli dostop do tega trga masti v Rusiji. Treba je gledati torej širše. Idealno je, da. Eh, si zmagovalec v vseh sektorjih, tudi uh, pri tistih sektorjih uh, eh, kosov uh, eh, visoke vrednosti, zrezkov recimo, ampak tukaj je še mast, uh, pa še druge stvari so. Gre torej za možnost izvoza tistih delov, ki so niže vrednosti. Tako da gre za to, da nekako ulovimo ravnovesje med tema dvema različnima kategorijama in to je izziv kako stvari trenutno stojijo v Evropi, v sektorju govejega mesa, vidimo, da izvažamo veliko več vrednosti, kot pa jo uvažamo. In res je, v določenih kategorijah izgubljamo, ampak celotna slika pa je taka, da v bistvu zmagujemo. No, potem v povezavi s stališčem polskih kmetov, rekli ste, da so ti utrpeli večjo izgubo kot irski kmeti in da bi lahko bili polski kmeti deležni boljše podpore. No, mislim, da sem se tega dotaknil že v svoji predstavitvi, podaril sem, da je bil ukrep namenjen temu, da bi koristil vsem kmetom. Kajti soočali smo se zelo z skrbljujočo nevarnostjo za uh, celotno vzdušje na trgu govedine. Vedeli, ve, vemo, da so bili trgi zelo krhki, eh, tudi ob upoštevanju možnosti brexita. Treba je tudi vedeti, da bi uh, z brexitom irski proizvajalci kar čez noč uh, izgubili dostop do Združenega kraljestva in tako bi lahko prišlo do dumpinga na trgu Evropske unije. Tako da smo morali narediti nekaj, da spodbudimo zaupanje v uh, sektor govega mesa na irskem. S tem pa smo prispevali tudi na splošno k sektorju govedine v EU. No, potem še vprašanje nadzora za uvoz. No, kolega iz GDSante bi v idealnem primeru moral odgovarjati na tole. No, lahko le ponovim, kar je povedal komisar Hogan. Že večkrat, seveda, za vse uvoz morajo varjati stroga, eh, morajo varjati stroga nadzorna pravila in v tem kontekstu se dosti krat pogovarjamo o Braziliji. Naj podarim, tukaj zdaj govorim o govedini in eh, le določene regije v Braziliji so odobrene, da lahko izvažajo v Evropo. Gre predvsem eh, za uh, Južno Brazilijo, daleč od Amazonije. No, potem je tukaj tudi majhno število odobrenih obratov, tako da govorimo o zelo majhnem sektorju velikega brazilskega sektorja proizvodnje govedine. Torej samo majhen delež je zdaj usmerjen v Evropo kot sem že povedal, Evropa je majhen igralec svetovno gledano, eh, ko gre za proizvodno govega mesa. Večino, večina brazilskih proizvajalcev eh, se ne zanima za Evropo, proizvajajo na Kitajsko ali pa eh, kam drugam. Dejstvo pa je, da pri uvozu v Evropo veljajo strogi pogoji, regije je treba odobriti, obrate je treba odobriti, vse pošiljke je treba preveriti na mejah, preveriti je treba dokumente, identiteto, Izvesti je treba uh, fizične preglede, potem tudi preglede ostankov in tako naprej. Potrebujemo oziroma imamo tudi močne korektivne ukrepe v primeru, ko se gotovi, da ni skladnosti. Naj omenim BFR. To je uh, eno veliko brazilsko podjetje, ki smo ga zbrisali seznama izvoznikov v Evropo, kajti to podjetje ni izpolnjevalo naših pogojev no bolj nasplošno, če se pogledamo ukrepe, ki jih imamo, omejujemo uvoz, uh, uvoz tistih živali, ki uh, so jemale hormone za spodbojanje rasti. Tako da imamo tukaj zelo stroga pravila. Seveda pa imamo tudi trgovinske spore uh, s tretjimi državami in uh, tukaj vedno skrbimo za to, da poskrbimo za naše potrošnike in pa tudi za podjetje. Torej, ne želimo naše proizvajalce izpostaviti nepravični konkurenci. Vedno eh, lahko naletimo torej na dvojne standarde, ampak uh, večinoma pa veljajo enaki visoki standardi in ti se uporabljajo zelo strogo. Potem afriška prašiča kuga in pa situacija na kitajskem v primerjavi uh, situacijo v Evropski uniji, ko gre za afriško prašičjo kugo. Tukaj primerjamo jabolka in hruške. Bili smo zelo uh, uspešni pri nadzoru afriške prašičje kuge uh, pri svinjah, tako da uh, imamo zdaj kugo samo recimo pri divjih prašiči. Zelo malo je uh, bilo izbruhov na kmetijah samih. Imamo torej dober sistem zdravja živali dober sistem nadzorovanja biovarnosti, kar pa ne pomeni, da uh, se lahko kar sprostimo. Ne? Biti moramo pozorni, pazljivi, kajti lahko pride do izbruhov, zlasti v tistih državah, ki trenutno še niso prizadete. Tudi tam je možnost izbruha velika. Trenutno imamo 5 eh, milijard trgovinskega presežka na področju izvoza eh, svinine. Kar predstavljate, kakšen scenarij bi bil, če do tega ne bi bilo več, Predstavljate si, kakšen bi bil vpliv na porabo svinine, eh, na cene ali pa na, eh, na domestne proizvode, recimo govedine in podobno. Potem uvoz iz eh, Kitajske, skoraj da ne uvažamo svinine ali pa govedine, imamo le omejeno količino uvoza perutnine, pa še ta poteka pod zelo strogimi pogoji, imamo nekaj surovin, eh, ki jih uporabljamo za eh, hrano za hišne ljubljenčke. Potem vprašanje podpornih ukrepov za Irsko. Še enkrat bi upozoril na to, kar sem že povedal. Ni šlo samo za to, da bi pomagali proizvajalcem na Irskem, temveč proizvajalcem v Evropi nasplošno. Zadeva je zelo transparentna, je objavljena, gre za pravni instrument. O tem smo se pogovarjali z državami članicami. Predvsej seveda je bilo tudi nasprotovanja temu ukrepu kaj ti seveda vsakdo bi, vsakdo bi si želel enakega ukrepa tudi za svoje lasne proizvajalce. No, ampak kot sem povedal že prej, uspešno smo pripričali večino, da je bil ta ukrep v korist vsem proizvajalcem. No, smo pa poskrbeli za to, da so se spoštovale uh, določbe, ki jih imamo uh, v uredbi o sud. In pa seveda smo spoš, spoštovali tudi pogojeno. Vse skupaj je bilo zelo transparentno, zapisano. Uh, Imeli smo sklep, irske oblasti so predstavile, kakšne so možnosti, kakšni so ukrepi od proizvodnje do agrokmetijskih e, ukrepov, ukrepov za izboljšanje kakovosti in tako naprej. Seveda, e, bili so postavljeni pred e, težko odločitev, ampak tudi mi moramo spoštovati naše, naša pravila, torej niso smeli uvesti nekega hibrida, odločili so se mm, za zmanjšanje dušika v obdobju enega leta. In potem, ko eno leto mine, se lahko zadevni proizvajalci spet vrnejo na povečanje obsega proizvodnje, če bo to treba. Hvala za besedo, gospod predsednik. Kolega bosta podgovorila na vprašanja, ki so se nanašala na trgovino in pa konkurenco. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz bi odgovoril na vprašanje gospe Magines, ali lahko brez oklevanja navedemo, da ni nobenih protikonkurenčnih praks na irskem, ko gre za uh, predelovalce govejega mesa. No, uh, verjetno veste, da ne moremo brez kakršnega pridržka to zagotoviti. No, naj pa spomnim, da je uh, izvrševanje konkurenčnega prava tako, da na koncu tiste, ki sodelujo v kartelu, kartelu kaznujemo z visokimi kaznimi. Tudi sodišče Evropske unije določa kazni, ki so kot kazni za eh, kriminalce. Torej, za vse to pa potrebujemo ustrezen poste, postopek in za tak ustrezen postopek potrebujemo dokaze, potrebujemo neko razumno osnovo, da se um, ustrezno ukrepa zoper, tem kršitelj, zoper te kršitelje. V preteklosti smo v dialogu kmete na Irskem neposredno pozvali, da nam predložijo kakršnekoli dokument ali pa informacije strani žvižgačev ali pa drugih virov, ki bi služile kot podlaga za preiskavo zoper nekatera podjetja. Torej, to ni politika, ki velja samo za sektor govedine. Nasplošno uporabljamo tako politiko, potrebujemo torej določene dokaze. Brez dokazov pa je izredno težko, da bi zdaj kar nekaj špekulirali. In enako velja tudi za irske oblasti. Verjetno so te oblasti že preučile uh, vse očitke. Ampak, če nimamo dokazov, je težko začeti nek pravni postopek oziroma preiskavo. Omenil bi še naslednje. V preteklosti so združenja kmetov na Irskem večkrat zaupno sporočila, da mogoče uh, obstaja neko vedenje podobne kartelnemu na področju predelave mesa. In potem je prišlo vse skupaj časopise. Zvedeli smo iz časopisov, da so se pritožili generalnemu eh, direktoratu za konkurenco v zvezi s tem. No, kartel je dejansko eh, skoraj da kriminalno dejanje. Za posledico ima lahko visoke kazni, pa uh, uh, udeleženci nosijo tudi osebno odgovornost. Torej, ti karteli, čim izvedajo, da se nekaj kuha, uničijo uh, vsa dokazila, na podlagi katerih bi lahko ugotovili, da so se udeleženci na trgu sestajali in da so se skupaj pogovarjali in določali cene. In uh, to je vedno izziv na področju konkurence. Mi bi z veseljem izvali tisto, čemu smo namenjeni. Želimo se boriti proti kartelom, ampak za to pa potrebujemo neke začetne dokaze, na podlagi katerih začne potem eh, preiskavo. Bodi si um, ehm, irski organ, ki je odgovoren za konkuren konkurenco, ali pa se tega loti komisija. Tako da, dobrodošli, sporočite nam take uh, informacije. Naša politika je taka, da so dokumenti zaprti v sefu, da poskrbimo za tajnost eh, imen ljudi, ki so se obrnili na nas. Mi smo pripravljeni upraviti svoje delo, ampak za to pa potrebujemo neko sled. Hvala. Hvala lepa, naj še dopolnim nekaj stvari glede trgovine. Spraševali ste, kako bo govedina obravnavana eh, v pogajanjih z Avstralijo in Novo Zelandijo. torej to obravnavano kot občutljiv uh, proizvod. Zavedamo se, kakšna je situacija na področju govedine, tako da ne bo nobenih uh, razlik v smislu uh, ravnanja. Potem uh, študije SAI, študija mm, trajnostnosti, cena učinka. Spraševali ste, zakaj rezultat pogajen Merkos, z Merkosurjem ni bil vključen v ceno učinka. Celotna postopek se je namreč začel. Uh, pred eh, sklenitev sporozuma z Merkosurjem. Tako da sta tu dve predpostavki. Eh, konservativen scenarij s 25 odstotki znižanja eh, pristojbin, potem pa bolj eh, ambiciozen scenarij 50 odstotkov eh, manj. Če si pogledamo, kakšen je rezultat pogajanj z Merkosurjem, lahko gotovimo, da je kvota zdaj bliže temu konzervativnemu scenariju. Torej gre za približno 0,7 odstotka, kar je manj kot en odstotek. Kakorkoli že, dopolnili bomo še študijo o akumulativnem e, učinku prostotrgovinskih sporazumov na kmetijstvo. E, kandidat za komisarja, gospod Hogan, e, je obljubil, da bo to storjeno. Eh, odbor Agri bo seveda uh, vodil vse skupaj in pri nas, eh, v našem direktoratu, bomo zagotovili platformo za izvanje vsega tega. Dejanski rezultat uh, pogajanj Merkos, z Merkosurjem mm, bo ravno tako predstavljen. No, glede prihodnih prostotrgovinskih sporazumov, uh, Spraševali ste, ali bo zagotovljeno, da bodo uh, zagotovljene eh, enake zahteve, enaki pogoji. Na to je odgovoril že kolega, zlasti v povezavi z SPS, pa v zvezi z zahtevami, ki se nanašajo uh, na proizvode, ki so proizvedeni doma. Torej, tukaj bodo pravila enaka, nobenih razlik ne bo. Omenili ste tudi okolje. V sporozumu Merkosur imamo tudi poglavje o trajnostnosti trgovine in tam pričakujemo tudi določene zaveze, tako Evropske unije kot držav e, Merkosurja, da se bodo vsi držali pariškega sporazuma. Dotaknili smo se deforestacije in pa brazilskih amazonskih gozdov. Brazilija je prevzela določene Eh, odgovornosti, obveznosti glede hektarjev poseganega gozda. No, če se eh, predsednik Brazilije umakne iz pariškega sporazuma, to ne bo le kršitev pariškega sporazuma, temveč bo to tudi kršitev sporazuma Mercosur. In seveda bodo temu primerne tudi posledice. No, omenil bi dva elementa, ki sta izredno pomembna, kaj ti omenili ste okolje. In sicer poglavje o trajnostnosti, eh, okoljske zaveze, so predmet eh, postopka ehm, za odpravo sporov na področju okolja. Torej to pomeni, da ne bo nobene eh, potrebe potem, da eh, se dokaže, da je prišlo do škode za okolje, da se sploh začne celoten postopek. Potem pa je tukaj še previdnostno načelo, ta presega SPS in se do tega tudi, dotika tudi okoljske strani. Torej, znanstveni dokazi niso edini, ki so pomembni. Potrebujemo informacije in potem lahko pride eh, do ukrepanja. Potrebujemo pa tudi potem posodabljanja in to torej ne velja samo na področju SPS, torej, temveč smo se skupaj rešili tudi na okoljski del sporazuma. Na koncu pa ste še spraševali, na kakšni podlagi komisija določa in pa kalibrira uh, tarifne kvote. Imamo odgovoren oddelek za to. Seveda treba vedno upoštevati uh, ugotovitve iz porazuma, ki je bil dosežen, treba upoštevati tudi uh, pogajanja. Vedno želimo imeti akumulativno študijo, da ugotovimo, kakšen bo učinek. Uh, upoštevamo tudi oceno učinka, SAE, konsulting, eh, uh, mm, vse to so elementi, ki ga uporabimo pri analizi in pa pri uh, definiciji in pa potem obliki in določanju kakovosti uh, oziroma količine, uh, ki je potem zajeta v določen sporazum. Hvala lepa vsem trem predstavnikom komisije za izčrp iscrpne odgovore. Hvala tudi za pripravljenost, da ste bili danes popovdne tukaj z nami. Zahvaljujem pa se seveda tudi kolegom in kolegicam, ki so sodelovali v tem pogovoru, ki je bil zelo pomemben za kmetijstvo Evrope. Gre namreč za zelo pomemben sektor uh, v Evropski uniji. Gospod Ergel? še vedno uh, mi niste odgovorili, ali bo prišlo do kakšne očkodnine ali pa do kakšnih podpornih schem za tiste države, uh, kjer prihaja eh, do nepoštenega obravnavanja. Recimo, ko gre za polske kmete, želel bi slišati odgovor. Komisija, se boste še enkrat oglesili, prosim, da ste zelo kratki. Hvala lepa, predsednik. Torej, to vprašanje oziroma ukrep je bil edinstven ukrep, ki je bil namenjen samo irski in pa irskim proizvajalcem. Šlo je za pomembne koristi tudi za evropske proizvajalce nasplošno, vključno s polskimi. Velika večina proizvajalcev in držav članic uh, je v duhu solidarnosti ta ukrep podprla. In mislim, da tukaj ni več kaj dosti več povedati. Seveda, če pride do uh, Eh, nadaljnih težav, bomo morali intervenirati, da pomagamo kmetom na polskem, na češkem, na švedskem. Eh, to moramo storiti, zato tudi imamo uredbo o skupni ureditvi trga, ampak to je le, kadar pride do določenih okoliščin. Okay. Eh, Dobro. Zdaj ne moremo nadaljevati s tem eh, dialogom. Če imate še kakšne vprašanja, eh, lahko ta vprašanja razčistite pozneje dvostransko. Eh, Želel bi končati razpravo o točki 9 dnevnega reda, tako da gremo zdaj naprej na 10. točko dnevnega reda. Ta bo nekoliko manj čustvena, verjetno, kot točka 9. Gre za vzpostavitev programa za enotni trg, gre za konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji in pa evropsko statistiko. Vodilni odbor je odbor. IMKO, mi, odbor Agri, pa sodelujemo. Uh, eh, Kaj ti gre za različne programe, recimo Food Chain Program, tam imamo tudi mi določene uh, pristojnosti in za nas je poročevalka kolegica Schmidt Bauer in gotovo nam bo lahko z veseljem povedala, kakšni so rezultati trialoga na to temo. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz, spoštovani kolegi in kolegice, čisto na kratko lahko poročam, kako je potekal naš trialog. Najprej bi se zahvalila kolegom in kolegicam, ki so že doslej delali na tem dosjeju. Gre za odlično predlogo, ki jo imamo pred seboj. Prvi trialog, kot je bilo že omenjeno, je potekal eh, za časa zadnjega zasedanja v Štrasburu. Pogovarjali smo se o političnih prioritetah pogovarjali smo se o tehničnih vprašanjih in pa predvidnih tehničnih ravneh. Nekoliko pa smo se dotaknili tudi o časovnicah naših pogajanja. Kot ste že omenili, vodilni odbor je odbor IMKO, no, ampak odbor AGRI pa ima uh, ekskluzivne uh, pristojnosti pri pogajanjih. Kaj je pomembno za nas? Gre za ukrepe, ki se nanašajo na verigo hrane in pa krme, zlasti v povezavi s tistimi področji, ki so pomembna za zdravje in varnost ljudi, živali in pa uh, rastlin. Predvsem gre za, za eh, preventivo, za eh, boj proti škodljivcem, gre za vladovanje kriznih situacij in podobno. No, kot ste povedali že danes dopovdne je pomembno, da se ta program razvija naprej, gre za trajnostnost proizvodov. Cene nihajo, um, pomembno je, kakšno je popraševanje in O tem smo se pogovarjali že, ko smo govorili o eh, živilski verigi. Potem so tukaj še ukrepi v zvezi z varnostjo uh, Eh, ljudi in eh, rastlin živali, vse to je treba tudi ustrezno financirati. No, pomembna hrtenica uh, eh, tega programa pa so sredstva. Komisija bo zagotovila tretjino sredstva za program. Uh, prehranska veriga mora pa imeti tudi krizno rezervo, tako imenovano Emergency Aid Reserve. Tudi o tem je treba premisliti. Ta krizna rezerva uh, je eh, že tudi v predlogu komisije v členu 9 eh, za večletni finančni okvir. Eh, tako da bi nam taka rezerva lahko v križnih situacijah pomagala, da poskrbimo za potrebne fitosanitarne in sanitarne ukrepe. Pri tem moramo biti hitri in učinkoviti. Gre za, kot sem že povedala, varnost ljudi, živali in pa rastlin. Seveda pa je odbor za kmetijstvo zelo osredotočen tudi na razmejitev med delegiranimi in pa izvedbenimi pravnimi akti. Za nas je to izredno pomembno. Pomembno je, da se bomo tudi o tem pogajali. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalki, kolegici Schmidt-Bauer. Druge poslance pa sprašujem, če imajo kakšne vprašanja za poročevalko. Očitno ne. Tako da smo si zabeležili vaše besede. Želimo vam še veliko uspeha pri nadaljnih pogajanjih v okviru trialoga. Tako zdaj pa gremo naprej na točko dnevnega reda, številka 11. Gre za predstavitev Evropske komisije v zvezi s prehodnimi predpisi. Spoštovani kolegi in kolegice, veste namreč, da Smo danes 5. novembra 2019 in jasno je, da ne bomo mogli pravočasno sprejeti reforme SKP. Vsaj, kar zadeva izvajanje strateških načrtov eh, v državah članicah, da bi eh, leta 2021 lahko eh, dosegli, da se to ustrezno izvaja. No, tega mnenja smo bi bili v našem odboru že dlje časa, tako da zdaj pa imamo tudi znak od Evropske komisije. Uh, že kar nekaj časa pričakujemo predlog strani komisije in zdaj ga imamo. 31. oktobra je komisija pripravila ta predlog, to je bilo pred par dnevi. Predlog je razdeljen na dva dela, torej gre za dva predloga. En se nanaša na tehnično izvajanje, uh, drugi predlog pa se nanaša na bolj tiste tista politično relevantna vprašanja. Danes dopoldne smo se tega dotaknili že na zasedanju koordinatorjev. Šlo je za poročilo, ki smo ga oddali v izvajanje eh, v ta namen. Tako, tako je stanje trenutno, zdaj pa predajam besedo komisiji, da nam predstavi oba ta prehodna predpisa. Gospod Nijar dobi besedo. Uh, Hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci in poslanke. Zavedamo se, da so, da sta oba so zakonodajalca, parlament in svet, težko čakala predloge za prehod in z velikom veseljem jih danes predstavljamo, kajti komisija jih je sprejela zadnji četrtek. Kot vidite tukaj na prvem diapozitivu, sta predloga namenjena zagotavljanju kontinuitete podpore iz uh, eh, SKP, kmetom in drugim upravičencem in zdaj bom pojasnil tudi razloge za te predloge. Preden to naredim, pa bom opisal kontekst. Naj povdarim, da je nujen oziroma da je prioriteta gladek dogovor o teh dveh pogovorih, kaj ti to pričakujajo upravičenci SKP. Hkrati pa moramo priznati, kot je tudi povedal predsednik, da so zakonodajalca ne bosta več mogla pravočasno zaključiti zakonodajnega postopka za, za to, da bi strateški načrti SKP začeli veljati in bili operativni 1. januarja 2021, kot je predlagala komisija junija 2018. Najbrž se spominjate, da smo pri našem predlogu izhajali iz predpostavke, da bodo države članice rabile eno pa pol do dve leti za to, da bodo lahko pripravile načrte in da jih bo komisija lahko ustrezno eh, odobrila. In zdaj, če naredimo, če razmislimo o teh rokih, vidimo, da to ne bo izvedljivo do predlaganega datuma. Zato smo pripravili dva predloga, zato da bomo imeli prehodno leto 2021. Upamo, da bo prehodno leto samo eno, kajti upamo, da se bosta so zakonodajalca dogovorila tam nekje do poletja prihodnje leto. Torej, upamo, da bomo lahko 1. januarja 2022 začeli izvajati strateške načrte SKP. To pomeni, da bomo imeli eno dodatno prihodno leto. In kot lahko vidite, na mizi sta dva zakonodajna predloga. Zakaj smo tako naredili? Ker imata oba predloga različni časovnici. Najprej imamo tukaj uredbo o fleksibilnosti. To je nekaj izredno tehničnega in vključuje tri zelo tehnične spremembe, zato da bomo zagotovili kontinuiteto finančne discipline in da bomo zagotovili fleksibilnost med stebroma v, letu, v koledarskem letu 2020. So zakonodajalca sta v urednem zakonodajnem postopku na začetku leta že um, imela to uredbo 2020 in tam smo gotovili, da je časa, da je tukaj zelo kratko obdobje in zdaj je treba pravila prilagoditi, zato da bomo upoštevali nekatere ovire, ki smo jih videli pri fleksibilnosti med stebroma. Potem drugi predlog je pa obsežnejši, vključuje pa pravila, v zvezi s katerimi bodo najbrž potekale razprave in za katere bosta so zakonodajalca predlagala spremembe. Predvideli smo, da bo zato potrebnega več časa v zakonodajnem postopku, zato računamo, da bi so zakonodajalca to sprejela tam nekje do poletja 2020. Torej, za prvo uredbo imamo bolj eh, ambiciozno časovnico, torej, da bi bila sprejeta do konca 2019, ampak če to ne bi bilo možno, pa da bi bila sprejeta v začetku naslednjega leta. Torej, prva uredba o fleksibilnosti, ki je zelo kratka. Tukaj gre za posodobitev sklicev, ki jih potrebujemo za izvajanje finančne discipline. Potem pa je bilo tukaj še vprašanje transferja med stebroma. V stari uredbi za leto 2020 že imamo e, določbo, ampak moramo potem zato imeti še večletni finančni okvir, e, zato eh, da bodo države lahko v koledarskem letu 2020 prenasale sredstva iz razvoja podeželja na direktna plačila. In zdaj smo to uredili, ampak zdaj imamo določene maksimalne, absolutne zneske in ne več odstotkov. Na tak način bo ta uredba izvedljiva, čeprav se zavedamo, da do konca leta oziroma do začetka prihodnjega leta bo treba sprejeti to uredbo, kajti o celotnem večletnem finančnem okviru za prihodne obdobje takrat še ne bo dogovora. Potem pa je tukaj še tretji tehnični element. Države članice bodo lahko ponovno preverile odločbe o prostovoljnih vezanih podporah za 2020. To je zelo tehnično in upam, da se bosta zakonodajalca lahko dogovorila o tem, da bosta to sprejela nekako po hitrejši poti, zato da bomo to lahko začeli pravočasno izvajati. Potem pa še daljša uredba, ta je prehodna, tukaj imamo malo več časa, ampak še vedno ga ni prav veliko. To vključuje vprašanja, ki jih vidite tukaj na diapozitivu. Glavno načelo je kontinuiteta podpore iz SKP za oba stebra, torej neposredna plačila, razvoj podeželja in v letu 2021 bi to temeljilo na sedanji uredbi, ki ste jo skupaj s svetom sprejeli leta 2013. To je omejeno na eno prehodno leto, to je leto 2021, vključuje različne programe porabe in kot veste, so do zdaj v določbe v uredbah bile v prilogah do leta 2021, ne pa za leto 2021, zato ker je leto 2021 novo, eh, že leto, ki spada v nov večletni finančni okvir in torej nimamo številk. In zdaj države članice v bistvu nimajo številk in zneskov, ki jih je mogoče porabiti za kmete. In to so pomankljivosti, ki jih moramo odpraviti. Zdaj, kako bomo torej določili, kako, koliko denarja pa bomo imeli leta 2021, če nimamo več letnega finančnega okvira, kaj ste torej predlagali? Številke, ki jih predlagamo, temeljijo na predlogu komisije za večletni finančni okvir. Mi nimamo nobenih drugih meril, zato je najbolj logično, da rečemo, mi smo podali ta predlog, ki pač izhaja iz našega predloga za VFO. Mislimo, da v prihodnem letu, ko bosta sozakonodajalca sprejela to uredbo, bomo imeli večletni finančni okvir in takrat bosta sozakonodajalca logično številke, ki smo jih mi dali v naš predlog, nadomestili številkami, ki jih bomo dosegli z dogovorom o večletnem finančnem okviru. Nekateri bodo rekli, da bi to moralo biti v oglatih oklepajih, zato ker je to pač samo delovna hipoteza, ampak tako smo se mi tega lotili. Potem je tukaj še nekaj prilagoditev, zato da bodo uredbe v letu 2021 gladko se lahko uporabljale. Potem pa še za sektorske programe smo Eh, predvideli nekatere izzive, na primer za čebelarstvo, vino, eh, sadje in zelenjavo. To bi pomaknili iz uredbe o enotni sud v strateške načrte SKP, vendar pa imajo sedajni načrti drug, različne roke. Eni načrti se končajo do začetka 2021, kakšni pa trajajo dlje. Zato moramo določiti pravila, kako dolgo bodo lahko potekala, bodo potekali stari programi, kakršni pač so in kdaj jih bomo vključili v strateške načrte SKP. Če skrajšam. programi, ki se končajo pred 1. januarjem 2022, naj bi se podaljšali za zelo omejen rok, zato da se jih bo dala potem vključiti v strateške načrte SKP. Drugi programi, ki trajajo dlje, pa morajo, pa naj pač trajajo, dokler trajajo. In če se končajo 2022 ali 2023, se jih potem šele takrat vključi v strateške načrte SKP. Potem pa je tukaj še nekaj tehničnih vidikov, kar se tiče prenosov iz prejšnjih programskih obdobij v uh, strateške načrte, ko so enkrat vzpostavljeni in se uporabljajo. Tukaj imate kar nekaj podrobnosti o našem predlogu. Mislim, da ni smiselno, da se zdaj spuščamo v te uh, podrobnosti, bom pa vseeno opozoril na nekaj glavnih elementov. Na diapozitivu vidite, da bomo državam članicam dovolili, da podaljšajo programe za razvoj podeželja, kot obstajajo sedaj na leto 2021. Ta možnost pa bi morala obstajati samo za tiste države članice, kjer obstaja tveganje, da ne bodo imele dovolj denarja. Torej, stari denar so porabile in ne bodo morale več sklepati novih zavez z novimi upravičenci, ker nimajo več denarja. Ampak nekatere države članice imajo še dovolj denarja, ki ga morajo porabiti iz starega obdobja. Za te države predlagamo, naj porabijo star denar na podlagi stalih pravil. Torej, programe za po, um, razvoj podeželja bodo lahko podaljšale tiste države uh, v leto 2021, ki uh, ne bodo, ki so že porabile stara sredstva in bodo morale uh, potrebovati Eh, nova sredstva. Torej, tiste države, ki imajo še na voljo stara sredstva, naj najprej ta sredstva porabijo, tiste, ki pa jim denarja že zmanjkuje, bodo imele možnost podaljšati programe za razvoj podeželja in v letu 2021 porabljati nov denar po pravilih. Po starih pravilih. Potem je pa tukaj še nekaj tehničnih prilagoditev, zato da bomo zagotovili ustrezno izvajanje programov za razvoj podeželja v letu 2021. Potem neposredna plačila, tukaj je klauzula o pomilostitvi, tako smo jo mi imenovali. Pravice do plačil za kmete v letu 2021 veljajo, eh, se šteje, da so pravilne in zakonite. Prav tako smo tudi tukaj morali uvesti tehnične spremembe, zato da bomo eh, zagotovili prenosljivost med stebri za leto 2021. Potem tudi za notranjo konvergenco je nekaj sprememb, potem eh, sedanji SAPSI se bi morali končati leta 2020, eh, predlagamo pa, da jih podaljšamo v leto 2021. v skladu z našim predlogom, reformnim predlogom, da bi vse države lahko izvajale sisteme SAPS, če bi želele. Podobno kot prej, tudi tukaj programi, ki se prej končajo, se lahko podaljšajo, tisti programi, ki se končajo po 1. januarju 2022, pa naj stečejo do konca in se šele potem vključijo v strateške načrte SKP. Potem tudi horizontalna uredba bo uh, imela nekaj tehničnih sprememb, ampak mislim, da se vanje trenutno ni treba spuščati. Um, najlepša hvala za vse in s tem zaključujem. Vielen Dank an die Kommission, vielen Dank, Hania. Ähm, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir zuerst. Hvala lepa komisiji, hvala lepa. Eh, predlagam, da najprej dobijo besedo koordinatorji in potem pa mm, preostali eh, poslanci. Najprej kolega Dorfman. Hvala lepa. Kot je bilo že povedano, eh, ti, ta dva dokumenta sta prišla dokaj pozno. Prej smo jih pričakovali. Na sestanku koordinatorjev smo tudi že predlagali, da bi tu eh, hitro delali in mi moramo prvo uredbo eh, hitro spraviti na pot, eh, o drugi pa moramo več razpravljati. Druga uredba je čista prehodna uredba. Uredba je pa politično pomembna, ker obravnava strateške načrte, ki jih tu v parlamentu nikoli nismo eh, sprejeli. Tu nimamo glede tega soglasja ne v parlamentu, ne z državami članicami in to ni posem neproblematično. Imel bi pa specifično vprašanje in sicer kar zadeva razvoj podeželja. Sicer razumem situacijo, eh, ko gre za denar za leto 2021, da je izhodišče finančni predlog komisarja Oettingerja. Eh, za drugi stebr pa je to resno, ker je tu predvideno zmanjšanje sredstev eh, tiste države, ki so porabile finančna sredstva za drugi stebr v letu 2021, morajo pač schajati z bistveno manj eh, denarja in eh, lahko dobijo težave pri nadaljevanju programov. Eh, Potem pa bi imel specifično vprašanje. Rekli ste, da morajo države članice odločiti, ali imajo še denarja in ali bodo program vodili z, z eh, obstoječim denarjem eh, ali moraj, ali je to treba sprejeti na ravni držav članic ali na ravni eh, vlad. Eh, Naprimer, imamo države članice, ker ene regije eh, niso porabile denarja, druge pa so. Kdo tu odloča, kako se bo ravnalo v takej situaciji? Hvala lepa, kolega De Castro. Hvala lepa, res sem vesel, da. nam je komisija razložila prehodne določbe. Mi smo to zahtevali že od junija, šest mesecev je že menilo. Ora venire qui oggi e chiedere di fare presto, di approvarli il più rapidamente possibile, In... in zdaj smo šele dobili te akte. Zdaj pa moramo zelo hitro sprejeti te predloge in eh, s tem v bistvu tudi vplivate na roke parlamenta. Nenavadno je to za komisijo. Mi bomo vzeli si toliko časa, kot ga potrebujemo, kot je poveb, povedal kolega Dorfman. Kar se tiče prehodnega dosjeja je treba stvari razumeti, treba je vedeti, kako se bo zaključil pač proces razprave o teh zakonodajnih predlogih v zvezi z reformo SKP. Pot bo treba najprej zaključiti. Mislim, da bomo potrebovali več kot eno leto. In potem, kar se tiče fleksibilnosti med stebri, Eh, tukaj mislim, da bi lahko napredovali hitreje. To je res bolj tehnično vprašanje. Kar pa se ostalega tiče, mislimo, da moramo videti, kako se bo razvila razprava o SKP in o vsem skupaj moramo dobro razmisliti in pozivam kolege, da to naredijo. V prve radje podjekovati eh, komisiji že eh, na. Hlavaček. Najlepša hvala komisiji za ta predlog. Ta predlog je zelo pomemben. In to je edini predlog, ki omogoča neke predvidljive pogoje za naše kmete, preden se dogovorimo o reformi SKP. Ne bom ponavljal tega, kar so povedali kolegi, kajti pripričan sem, da obstajajo še številne druge teme. In to tudi ni samo neko mehanično vprašanje. Ne gre samo za to, da eno stvar prenesemo iz, drug, iz enega obdobja v drugega, kar veliko vprašanj se bo še pojavilo. Žal mi je, da slišim take predloge v zvezi z finančnimi dodelitvami. Uh, pristop komisije predpostavlja dogovor med svetom in parlamentom o večletnem finančnem okviru in naj povdarim, kar je bilo že povedano. Predlog o večletnem finančnem okviru ni bil potrjen za številne ovojnice, zlasti za razvoj podeželja. Prinaša namreč veliko rezov. In mislim, da ne smemo predpostavljati, da bo dosežen dogovor, ki še ni bil dogo dogovorjen. In to so glavne teme, o katerih se moramo pogovarjati. Kolega Hojsleng, ja, meni se je zdelo logično, da potrebujemo prehodni čas, o tem smo govorili že lani. Komisija je pred kratkem še trdila, da tega niti ne potrebujemo, da moramo samo hitro dokončati SKP. Vsi smo videli, da je to nerealistično. Na podlagi osnutka gospoda Oettingerja, pa sedaj delamo načrte in to me tudi skrbi. Mi vsi vemo, da to ne bo to, eh, kar bo prišlo kot rezultat ven iz pogajanj, vendar gospod Oettinger je sam predlagal nekaj, eh, kar. Eh, tu ne moremo sprejeti, naprimer, zmanjšanje sredstev v drugem stebru. Vse to me res zaposluje se, kaj je s tistimi, ki nimajo denarja, ali bodo dobili svež denar, to je treba razčistiti. E, potem e, v Nemčiji imamo 16 e, zvezdnih dežel, ki imajo samostojne druge stebre, to je tudi treba upoštevati. In mi pravzaprav tu posegamo v nek prehodni čas eh, in o tem je tu treba razpravljati. Mi si bomo vzeli čas, Pavle de Castro je dejal, ne celo leto, to je povsem jasno, vendar eh, mi tudi ne moremo stvari narediti na hitrico v nekaj tednih. Tu je komisija eh, zamujala ali pa je bil to politični namen, da nas dajo pod pritisk. Uh,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 temu, kar smo že slišali. Najpomembnejše stvari so bile že povedane. Zato nimam dodatnih komentarjev. Kolega Kožmok. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani. Ti predlogi so res prišli zelo pozno. In v takem položaju, vsaj kar se tiče prve uredbe, ki je zelo tehnična, se zdi, da jo bomo morda lahko hitro sprejeli. Koordinatorji so se ravno kar odločili, da bo predsednik poskrbel za to. Torej, res je precej verjetno, da se bomo lahko držali roka. Ampak, kar pa se tiče druge uredbe, se zdi, da je to zelo kompleksna uredba in da bomo potrebovali več časa za delo na njej. Preseneča me optimizem komisije, kajti predstavnik komisije je dejal, da upa, da bomo imeli do prihodnjega poletja prihodni večletni finančni okvir in takrat bomo lahko v uredbo upisali tudi konkretne številke iz večletnega finančnega okvira. Ampak nisem prepričan, da je to tako zelo verjetno. Kar možno je, da bo večletni finančni okvir sprijet šele proti koncu leta 2021, pravi govornik. Torej v tej situaciji optimizem komisije ni upravičen. Gospod Fleningen, ja, je bilo že vse povedano. Odlično, tu bomo prihranili nekaj časa. Najprej kolega Kristensen zdaj. Thank you. Øh, po dansk. Øh, jeg vil også godt tak komisjonen for, at I fremlagt... Øh, Govoril bom dansko. Hvala komisija. Hvala za to, da ste pripravili, predstavili ta predlog. Za evropske kmete je zelo pomembno, da bodo vedeli, da bodo imeli prehodno obdobje. Ampak zanima me, zakaj predlagate samo eno leto? Mislim, da v prihodnem letu tega ne bomo mogli narediti. Treba bi si bilo prizadevati za kakovost, ne za hitrost. Kolegi Amaro. Hvala, kolega Amaro. Dobrigad, so predsednik. Apesar de estar quase tudo dito, Hvala, predsedujoči. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je bilo res že veliko povedanega, ampak eno stvar bi pa še dodal. Ne morem se pridružiti optimističnim pogledom komisije. Ampak dobro, če je komisija optimistična, pa naj sanja. Ampak dosti bolj spoštljivo bi bilo do Evropskega parlamenta, ki je sozakonodajalec, če bi parlament imel možnost pogledati te prehodne določbe in predloge komisije za reformo SKP. V moji državi eh, pač eh, vemo, da komisija lahko kakšne stvari sama naredi, parlament pa ne. Te prehodne določbe bomo potrebovali določen čas, ne vemo koliko, leto, dve ali celo več, ampak iz spoštovanja do Evropskega parlamenta in do tega, koliko časa potrebuje, da se opredeli o neki temi, moramo vsaj vedeti, kaj je reforma, kakšna je reforma in kakšen bo večletni finančni okvir, preden lahko odločimo. Hvala, kolega Aguilera. Hvala, predsednik. Številni ste povedali stvari, s katerimi se strinjam, vendar smo kar precej pod pritiskom. Komisija mora razumeti, da obravnavamo podatke, ki temeljijo na predlogu komisije za večletni finančni okvir, ne vemo pa, kakšen bo končni ta okvir. In tudi pod takim pritiskom smo, da, stali, da svet še ni pripravil svojega stališča o večletnem finančnem okviru. In zdaj je kar tukaj kar uh, toliko novega pritiska, potem imamo še tudi nove predloge za spremembo SKP. In to je od leta 1992 druga največja reforma SKP in vse pod časovnim pritiskom. Zdaj pa še nekaj stvari kako bomo leta 2021 obravnavali neposredno pomoč. Ali bodo tisti, ki bodo že do takrat prejemali podporo, morali ponovno zaprositi za njo ali ne. Pri meni v Španiji so programi uh, za razvoj podeželja regionalni programi, ne pa državni programi. V drugih državah pa je to drugače vodeno, ampak v Španiji to vodijo regije. Ali bodo za to potrebna nova sredstva? Torej, tukaj se postavljajo še nova vprašanja in zato bomo potrebovali dovolj časa, da bomo to lahko razumeli. Hvala lepa, kolegica Aljeva. Podim predsedatelj.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 Eh, nekatere države dobi, imajo začasne pomoči oziroma podpore. To velja zlasti za živilski eh, oziroma za luke in eh, živinorejski sektor. Eh, eh, eh Ti luke so deloma zelo pomembno in podpirajo prihodek posameznih kmetij. Eh, gospa Katajnen, hvala lepa. V Evropi imamo 8 milijonov uh, kmetov, ki želijo uh, jasna pravila od eh, zakonodajalcev, jasna pravila za investicije in mi potrebujemo stabilnost v tem sektorju. Eh, SKP treba na nekaterih mestih pojasniti. Eh, torej, z no-, starimi pravili moramo pač ustrajati, dokler nimamo novih, potrebujemo dovolj dolg prehodni čas. Mi eh, držav ne smemo preveč obremeniti eh, s tem znižanjem eh, sredstev. Mi se moramo vprašati, ali je eno leto prehodnega obdobja dovolj. Mi potrebujemo dovolj časa namreč. Kolega Cviki. Um, Uh, Hvala, predsednik. Pozdravljam predlog komisije v zvezi s tema dvema temama. Mislim, da sta stabilnost in finančna kontinuiteta zelo pomembni. Verjetno bi bilo smiselno, da bi ju obravnavali ločeno. Uh, dobro je bilo zdaj, da ste jih skupaj predstavili. Uh, uredba o fleksibilnosti med stebri bi bila lahko hitra odločitev, medtem ko v zvezi z drugo bi potrebovali več časa. Kar se tiče prehodne uredbe, sem zelo zadovoljen, da podaljšuje schemo enotnih plačil na površino in tudi prenos sredstev med eh, stebri um, v tem predlogu zagotavlja dovolj fleksibilnosti za države članice, zato da lahko nadaljujejo z večletnimi inštrumenti. To je dobro ampak nisem pa prepričan, da je eno leto, kot predlaga komisija, dovolj dolg čas, da bomo vse to lahko naredili. Tudi drugi poslanci so to že povedali. Države članice bodo potrebovale dovolj časa, da bodo razvile svoje strateške načrte, komisija pa bo potrebovala čas, da to oceni in potem mora to priti nazaj do držav članic in tako naprej. In mislim, da to zahteva več kot eno leto časa še ena stvar. Pogrešam možnost, da nadaljujemo z dodeljevanjem prehodne podpore, prehodne pomoči. To ne pomeni, da bo to moral plačati proračun skupnosti, to prihaja iz nacionalnih proračunov, eh, to je za nekatere zelo dobro in bi lahko škodilo nekaterim občutljivim področjem. Torej, zakaj komisija predlaga, da tega ne bi nadaljevali? To je zdaj torej drugače kot leta 2014 in bi tukaj rad to ponovno videl. Hvala, kolegica Viner. Hvala lepa, dragi predsednik. Pravzaprav je že vse povedano dvakrat sem hotela iti v detalj, zato da vidim, eh, o čem se moramo pravzaprav še pogovarjati. In tu gre za nove obveznosti na eh, področju drugega stebra. Te obveznosti so omejene na tri leta. To obdobje je prekratko, zato da bi uh, se lahko, na primer, uh, lahko prilagodili na področju ekološkega kmetovanja. Tam je ponavadi pet let predvidenih za spremembe. Uh, potem uh, treba je zagotoviti pravično porazdelitev. Ne bom naštevala česa vsega. Mi potrebujemo pojasnila glede tega. Eh, vendar s tem lahko prihaja do zamud pri regionalni eh, konvergenci. Zakaj je eh, dovoljeno, da države plačila za leto 2021 držijo na ravni leta 2019, na mesto, da nadaljujejo s procesom konvergence? deste regulamento, que de facto é mais do que urgente, mas que chega agora e também tem de ter... Colega Carvalhas. Predloga uredb sta bila res nujna, vendar pa smo jih dobili zelo pozno, prepozno, da o njih poglo, podrobno razmislimo. V tem je tudi veliko negotovosti. Ob upoštevanju vsega tega bomo potrebovali neko jamstvo za naše kmete, zato da bodo vedeli, da bodo dobili sredstva, na katera računajo. Potem pa se tukaj postavlja še vprašanje, dvomov v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Ne vem, ali bo v predlogu tudi kaj o rezervi in potem rada bi več vedela o tem, na kakšen natančen način se bo vodil program POZEJ tukaj bi potrebovali zagotovilo, da bo ta program ohranjen. Predsednik Juncker in komisar Hogan sta bila zaskrbljena zaradi oddaljenih območij, ki imajo strukturne ali druge velike ovire in zato potrebujejo posebno pozornost. Potem pa obstajajo še nekatera področja, ki, če morda ne bodo dobila sredstev, bo to za njih zelo hudo. Torej, zanima me, torej, kaj menite o nadaljevanju teh programov. Hvala, kolegica Tolere. Prezident. Euh, hvala predsednik, hvala komisija za to besedilo, euh, ki smo ga dobili še toplega. Ne? torej, eh, preden eh, to besedilo res natančno preučim, pa je tukaj kar nekaj vprašanj, ki se že postavljajo. Eh, glede na sedanja pogajanja o SKP je to podaljšanje za eno leto zelo optimistično. Treba je upoštevati tudi dejstvo, da parlament in svet, eh, potem ko se enkrat dogovorita, potem potrebujajo še države članice čas za to, da pripravijo strateške načrte, komisija jih lahko celo razveljavijo in tako naprej. Eh, razmisliti oziroma misliti, da bomo medinstitucionalni dogovor dosegli do konca leta, je kar ne, neverjetno potrebno bo dovolj časa, zato da bomo lahko pripravljali strateške načrte. Že tako smo imeli hude izkušnje z zamudami pri programih za razvoj podeželja in v prihodnosti se moramo izogniti kakršnemu koli zamujanju samo zato, ker ni bilo dovolj časa za to, da se pripravijo nacionalni načrti. Kmetje morajo imeti dovolj časa, da predvidijo svoje dejavnosti in zato morajo biti tudi popolnoma prepričani, da bodo obstajali predlagali vsi sistemi podpore iz SKP. Komisija predlaga finančne predloge na podlagi lastnega finančnega okvira, kar pa predstavlja petodstotno znižanje, nominalno znižanje in eh, temu je parlament že Eh, nasprotoval in torej za prehodno obdobje moramo ohraniti isto raven sredstev in tudi za prihodne finančno obdobje. In podpiram to, kar, poved, kar je povedala kolegica o POZEI. Komisar Hogan se je zavezal, da bo ohranjen ta proračun in torej prosim, da ohranimo ta proračun tudi v prehodnem obdobju. Hvala. Ja, hvala lepa. Prosim, da spoštujete predvideni čas za govor. Eh, kolega Jar, hvala lepa, gospod predsednik, eh, spoštovana komisija. Eh, torej, glede tega prehodnega časa smo že govorili pri omnibusu. No, luč bo ostala. Mi smo že takrat rekli, ne vemo, koliko denarja imamo, avtobus pa stoji, eh, ne vemo koliko eh, benzina imamo, pa nekako bo že šlo. Eh, in potem pa smo rekli pri zakonodaji, ko damo žik na zakonodajo, potrebujemo še dve leti prehodnega časa. Zakaj smo tako skromni? Drugo vprašanje tedaj smo govorili tudi stare reforme, nov denar. Če smo razumeli, je komisija samo podaljšala staro reformo, to ima prednosti in slabosti. Prednost je to, da kmetje vedo, kaj morajo početi. Ali je moj vtis, pravilen, da gre tu samo za podaljšanje starih reform. In potem tretjič, na podeželju imamo številne eh, programe za pet let, ali je mogoče te preprosto podaljšati. Se pravi, kmetje, ki so svoje programe izpolnjevali pet let, ali lahko potem eh, eh tu eh, dodajo še kakšno leto dve. Hvala lepa, kolegica Sandar. Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko stvari je že povedanih. Jaz pa želim govoriti o dveh stvarih. O trajanju podaljšanja programa za eno leto, to se nam ne zdi realistično. Po tej logiki namreč bi uh, januarja 2021 države članice morale predstaviti svoje načrte. To bi začelo veljati eh, v letu 2022. Potem v tem času mnoge stvari ne bi napredovale. Torej, ta časovni načrt se mi zdi nerealističen. Potem drugič, o tem sta govorila že dva kolega tu gre za proračun za eh, zelo oddaljene regije v okviru pozija. Eh, naj spomnim eh, na zaveze predsednika Junkerja in komisarja Hogana, to je treba spoštovati in mi moramo ponovno vzpostaviti ta proračun za najbolj oddaljene regije. Hvala kolega Rope. Hvala lepa. Eh, komisija nas je obvestila o tem, kaj se bo zgodilo leta 2021. Vendar, po mojem mnenju, bomo do Brexita nadaljevali eh, s prehodnimi obdobji. Kaj je namreč eh, glavni problem? Glavni problem je, da. Eh, ni odločitve o večletnem finančnem okviru. In dokler te odločitve ne dobimo, ne moremo storiti ničesar. In eh, obdobje 14-20 se bo torej podaljšalo ali pa bomo začeli novo obdobje 21-27 in če podaljšamo, kako bomo to financirali, saj ni dovolj sredstev. Komisija predlaga, da porabimo druga sredstva, eh, za katera pa se nismo dogovorili. Komisija je predlagala, da se zmanjšajo sredstva za kmetijstvo ali naj se parlament sedaj strinja s tem novim hibridnim predlogom, ki smo ga dobili danes, ali naj se strinjamo s komisijo in tudi z manjšanjem sredstev, ki ga komisija predlaga. Mislim, da je komisija nekoliko nepravična. E, vidi, da se ne moremo strinjati s celotnim programom in ga sedaj kosa in upa, da se bomo strinjali s koščki. E, to je pomembno vprašanje in s tem bomo imeli še veliko dela. In to bo velik izziv za nas. Hvala, kolega Buda. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Ni dvoma. Naši kmetje potrebujejo stabilnost, tudi finančno. Želijo vedeti, s katerimi sredstvi lahko računajo v prihodnje. Komisija ima 8 mesecev, da pove svoje mnenje o nacionalnih strateških načrtih. Torej tega enoletnega obdobja ne morejo spoštovati. Treba ga je podaljšati na dve leti. Če bo reforma SKP-ja hitrejša, toliko bolje. Eh, in, uh, drugič, ne vemo, kakšne bodo posledice za kmetijski sektor na splošno. Imamo torej te proračunske reze. Kolegi, ki ste proti eh, tem rezom, morate pritiskati na svoje vlade, ker mi ne moremo narediti več z manj denarja. kmetijski sektor eh, lahko podpiramo z nacionalnimi sredstvi, v nacionalnimi skladi, vendar tam so tudi rezi. Dovolite eh, državam članicam, da pomagajo tam, kjer so potrebe po pomoči. Hvala lepa, kolegica Šrajer Pirik. Gospod predsednik, hvala lepa, kratka bom. To, kar je povedal gospod Buda, je zanimivo. Morali biti kmetje in poslušati danes. Eh, tu kmetje slišijo, kaj morajo storiti na področju kmetovanja, na področju podnebja. In to pomeni, da imamo mi dožnosti do kmetov mi ne smemo tratiti časa, saj smo že usklajevali stvari, to je podlaga. Če si sedaj ogledam ta strateški načrt, tu bom zelo kratka. Torej tudi eh, eh, mi moramo biti tudi eh, disciplinirani, mi smo pod časovnim pritiskom. Hvala, kolegica Schmidt-Bauer. Hvala lepa, posem na kratko z vedika avstrijskih eh, kmetic in kmetov ne smemo dopustiti, da nas ženejo. Eh, meni je pomembna varnost hrane in pomembni so mi ljudje in to povem sem. V vsaki eh, kmetiji, v vsakem podjetju so ljudje, gre za usode. Danes jutraj smo slišali o umiranju vrst, ne pozabimo na naše kolege. In glede podaljšanja programov, imam vprašanje in prosim za odgovor. Torej, imeli bomo podaljšanje eh, prehodne eh, roke, vendar kakšni bodo pogoji za podaljšanje, to je pomembne, kateri kriteriji eh, se bodo upoštevali pri eh, zahtevkih za podaljšanje, na, katerih, eh, na podlagi katerih kriterijev jih bomo odobrili. Hvala konec vprašanje. Nihče ne prosi več za besedo, zato dajem besedo komisiji. Slišali smo celo vrsto vprašanj in opazili ste, da eh, obstaja velika potreba po razpravi. Eh, hvala lepa eh, tudi za vsa vaša vprašanja in komentarje. Poskušal bom odgovoriti na čim več in komisija je pripravljena razložiti stvari. Nekatere stvari so res eh, zelo tehnične, forum eh, srečanja pa lahko izberete sami. Eh, zahvaljujem se vsem tistim, ki ste govorili o tem, da bi ločili ta dva predloga se pravi uredbo o fleksibilnosti, ta je zelo nujna, tu moramo hitro eh, sprejeti in eh, uredba o eh, prehodnem času pa potrebuje več časa, več razprave in upam, da nam bo to uspelo v času pred nami. Če vzamem reformo iz leta 2013, teda je komisija aprila predlagala prehodno obdobje, oktobra eh, v trialogu pa je prišlo do sprejeta. Se pravi, možno je narediti, eh, saj je kompleksnost ista in so zakonodajalca sta tu zelo eh, dobro sodelovala. Torej, najprej povezava z večletnim finančnim načrtom. Mi ne prejudiciramo rezultatov večletnega finančnega načrta. To ni namen tega. Ne moremo pa čakati na ta načrt. Saj ste sami povedali, zakaj. E, itak predlog e, prihaja zelo pozno in da bi zdaj čakali še tri, štiri mesece, e, potem e, mi ne bi mogli sprožiti postopka za sok Eh, zakonodajalce ni v našem interesu, da čakamo na večletni finančni načrt. V tem času pa imamo samo eh, eno oporno točko, to je predlog komisije. Predlog komisije morda eh, ni končna beseda o večletnem finančnem načrtu in zaradi tega sem tudi na začetku povedal, ko se svet in parlament dogovorita glede večletnega finančnega načrta, je logično, da bomo številke iz predloga nadomestili številkami iz večletnega finančnega načrta. S tem bom morda eh, pomeril tiste, ki pravijo, da je manj v drugem stebru za razvoj podeželja. Mi vidimo, da gredo razprave v to smer, da bo več denarja za razvoj podeželja in Eh, upam, da rezi, o katerih ste govorili, ne bodo tako veliki, kot je to bilo prvotno načrtovano. Potem drugo v zvezi z večletnim finančnim načrtom. Mi delamo. Uh, Tako, Eh, da izhajamo iz tega, da bo najprej prišlo do dogovora o večletnem finančnem načrtu in potem o tem prehodnem obdobju. To je eh, naše izhodišče. Torej, če bodo spremembe pri MFF-u, eh, bomo to tu ustrezno prilagodili. Potem naslednja stvar, o kateri ste govorili, to so programi za razvoj eh, podeželja v državah članicah, kjer je več regij in več takih programov. To smo upoštevali in da bi države lahko uporabile nov denar eh, po eh, starih pravilih, potem, ko porabijo stari denar, Eh, torej eh, države, eh, ki imajo samo en program, bodo zaprosile na državni ravni, države, ki imajo regije, bodo pa zaprosile na regionalni ravni. Naprimer, Nemčija, Italija bodo pogledale, katere regije so že porabile vse denar in za te, te regije potem lahko zaprosijo za nov denar, ki se porablja po starih pravilih. To pomeni, da bo ena regija uporabljala star denar, po starih pravilih, druga regija pa nov denar po starih pravilih. Potem ste spraševali uh, po. Uh, prehodni nacionalni pomoči, torej mi nismo predlagali podaljšanja te prehodne nacionalne pomoči. Zakaj? To naj bi bilo prehodna uh, pomoč. Beseda sama pove vse. Uh, Torej, eh, mi smo eh, sklenili do leta 2020 in samo do leta 2020. In ta predlog ne predvideva podaljšanja prehodne nacionalne pomoči po letu 2020. In to pomeni, da se je treba pač to ustaviti in eh, ne bomo imeli podaljšanja v kontekstu prehodne uredbe. Potem gospa Viner eh, je sprašvala po interni konvergenci in eh, po fleksibilnosti, eh, ki jo bomo dopustili državam članicam. Torej, mi želimo dati maksimalno fleksibilnost na tem področju. Vemo, da je to zelo občutljivo področje v mnogih državah članicah in tudi v kontekstu eh, reforme SKP-ja so o tem razpravljali. Eh, državam članicam damo dve možnosti. Tisti, ki želijo hoditi še naprej po poti notranje konvergence, bodo to lahko storile po letu 2020-2021. Tisti, ki pa pravijo, eh, da se bodo ustavili na ravni 2019, se pravi zadnjem letu po sedanjih pravilih, ti se ustavijo, tu ustavimo uro in videli bomo, kaj bodo so zakonodajalci odločili. Eh, mnogi med vami ste spraševali tudi eh, o alokaciji eh, sredstev za odaljene regije in podobno. Torej, kaj smo mi storili? Mi smo uporabili številke iz prvotnega predloga komisije za večletni finančni okvir in SKP, kajti to je edini benchmark, ki ga imamo. Če se ta spremakne v naslednjih pogajanjih, eh, potem bomo seveda to ustrezno prilagodili tudi pri številkah tu v eh, prehodni uredbi. Gospod Jar je tudi spraševal glede M plus 2 in M plus 3. Za stari denar velja M plus 3, tu ne bo e, sprememb za države članice, ki pa podaljšujejo programe razvoja podeželja do 21, bo veljal N plus 3. N plus 2 velja samo za reformo, ne pa za prehodno leto. Torej, izhajamo iz naših splošnih načel. In zadnja stvar, skoraj zadnja stvar, je dožo, dožnost eh, zavest za zaščito podnebja, okolja in tu se soočamo z dilemo. Če si ogledamo individualne zaveze posameznih eh, kmetov, potem vidimo seveda, da so dolgotrajnejše zaveze eh, boljše za okolje kot kratke. Vendar, če si ogledamo strateško stvari, eh, moramo vedeti, da smo hoteli zagotoviti, da bo čim več prostega denarja za države članice, ko se vsega, zgodijo strateški načrti SKP-ja. Cilj je načrtna pomoč, prikrojena pomoč, eh, usmerjena v cilje v določenem področju. In če imamo dolgoročne zaveze za pet, sedem let, se vežete in denar ni več prost in se eh, ga ne da uporabiti za strateške načrte SKP-ja. In zato smo rekli za nove obveznosti po letu 2000. 2021 načrtujemo krajša obdobja 1 do 3 let, zato da bomo imeli prosta sredstva, da bodo države članice lahko svobodno porabljale v skladu z strateškimi načrti. Potem pa slon v uh, uh, prostoru, tu je obdobje in trajanje obdobja marca, aprila 2013 smo imeli trialog, junija smo imeli končni politični trialog, eh, kjer smo se definitivno dogovorili. Se pravi, če smo ambiciozni, lahko veliko stovrimo v kratkem času. Torej, v našem predlogu smo se ozirali na izkušnje iz leta 2013. Če je tu politična volja, so zakonodajalca lahko Eh, naredita veliko v naslednjih mesecih. Trialog se lahko začne eh, pomladi in upam, da se bomo politično dogovorili o reformi okoli poletja in potem omejitev eh, na leto 2021 je smiselna. Seveda se lahko stvari spreminjajo zaradi premembe okoliščin, vendar oklejmo si eh, vsebino, bistvo in pogovarjajmo se o podaljšanju prehodnega obdobja, ko bomo vedeli, dokam smo prišli z reformami naslednje leto pomladi. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa komisiji za izčrpne odgovore. Domnevam, da bomo to temo še večkrat obravnavali tu v odboru Hanija. Vi lahko komisarju tudi poveste, eh, da mu tu izkazujemo zaupanje, eh, če uredbo o fleksibilnosti sprejemo, prejemamo v poenostavljenem postopku. To pomeni, da eh, pričakujemo, da se nam komisija približa pri drugem predlogu. Prosim, da to posredujete eh, komisarju. Kolegice in kolege, prišli smo do konca. 11. Eh, točke na dnevnem redu in sedaj točka 2. 12. To je sprejetje priporočil koordinatorjev odbora Agri. To so priporočila, ki smo jih sprejeli danes zjutraj, ta ste prejeli. Če nimate nobenih pripomp, velja, da so eh, ta priporočila sprejeta. 13. točka razno. Ali imate še kaj za potočko razno? Kolega Jörgel. Ja eh, hvala lepa, gospod predsednik. bi nam lahko dali pisni odgovor, ali bi nam lahko komisija dala pisni odgovor. Mislite v zvezi s vašim vprašanjem prej? Ja. Se pravi pri prejšnji točki dnevnega reda? Ja, to bomo zabeležili. Ali je pod točko razno še kaj, eh, kolegica Aguilera? No, disculpe, es sobre las recomendaciones de los coordinadores, según. Ja, se opravičujem v zvezi s priporočili koordinatorjev. Tu gre za potovanje v Estremaduro. To je jasno, to se bo zgodilo v naslednji polovici leta, maja vendar tega sedaj nisem videla v priporočilih koordinatorjev. Kaj se bo zgodilo s tem? Hočem se prepričati, da bo to potovanje realizirano. Eh, Manda ste govorili o tem, vendar tega ni v dokumentih. Eh, samo prepričati se hočem, da bo to potovanje realizirano. Kolegica Aguilera, govorili smo o tem, nismo pa o tem odločili danes. Uh, Odločili smo se, da bomo imeli potovanje v Španijo, nismo pa odločili o detajljih, eh, se pravi o cilju. Kolega Dorfman, ne? Tako je torej sedanje eh, stanje in zaradi tega piše v priporočilih koordinatorjev eh, nekaj, kar te odločitve ne vključuje, ker ta odločitev še ni sprejeta. Kolega De Castro, mislil sem, da smo se dogovorili. Rekli smo Maja in Španija. Saj smo rekli potovanje v eno regijo Španije. Na kaj pa še čakamo? Da, to smo sklenili. Nismo pa sklenili, kam točno gremo. Ali bomo tu imeli nek kompromis ali pa bo to ena izmed teh dveh eh, regij. O tem še eh, nismo sprejeli odločitve. Še kaj? Ali je pa nekdo našo odločitev danes razumel drugače? Eh, S in D je dala predlog eh, in sicer, da se obišče regija Astramadura. Drugega predloga ni bilo. Če obstaja eh, še nek drug predlog, potem je to predlog druge politične skupine. Mi smo predlagali samo eno regijo. Če druga politična skupina daje drug predlog, potem je to treba povedati. Mi moramo vedeti, zakaj ste se dogovorili. Lahko se dogovorite, kako hočete, vendar stvari morajo biti jasno. Torej, mi smo predlagali Španijo in Estremaduro. Še enkrat. Nismo še odločili. Eh, kolega Dorfman. Gospod predsednik, na sestanku koordinatorjev smo sklenili, da potujemo v Španijo in na Mačarsko. Tako je stanje. Potem bomo pa dobili programe in predloge, ki lahko vidimo, kaj zanimivega v teh državah. O tem bomo odločili, ko bomo dobili ustrezne programe. Dobro, še kaj? Še kaj eh, po točko razno? Ne. In potem 14. točka, to sta naslednji sej 18. novembra, 4. Eh, in 5. decembra. Eh, tu je vključena tudi predstavitev kandidata za komisarja. Želim vam lep popovdan, lep večer in vidimo se najpoznaje na naslednjem sestanku. Thank you.